So dear colleagues, welcome. Spoštovani kolegi, dobrodošli. Najprej bi želel, da sprememo dnevni red, če nimate nič proti. Na to preden pozdravim Daniel Nui in začnem s prvo točko dnevnega reda. Imam pomembno sporočilo. Adolfo Barbera, naš vodja sekretarjata, je bil dodeljen Mišelu Barnjeju v pogajalsko skupino za Brexit. Čestitke za, ta pomemben, za to pomembno vlogo. In uh, upam, da bomo izboljšali uh, že tako zelo dobre odnose med parlamentom eh, in pa ekipo Mišela Mrnjeja. V Ekon sekretarijatu eh, ste delali deset let, najprej kot administrator, nato eh, namestnik vodje enote in nato vodja enote. Vaši kolegi v sekretarijatu vas zelo ocenijo za Eh, radi vaše modrosti, sposobnosti, prijaznosti tudi v najbolj eh, stresnih trenutkih v zadnjih letih. In osebno moram reči, da sem z vami delal od leta 2014 naprej in lahko samo potrdim vse, kar o vas mislijo kolegi. V veliko veselje in čast mi je bilo, da sem lahko z vami delal, odličen vodja sekretarjata eh, ste bili, naše sodelovanje je bilo zelo dobro in zahvaljujem se vam za vašo pomoč in za pomoč kolegom za, z vašo, vašim zelo profesionalnim dostopom. V zadnjih letih ste bili zelo profesionalni aktivni v odboru in eh, vaša vloga v tem regulatornem tsunamiju eh, je bila še posebej pomembna, ko smo sprejemali zakonodajo na področju bančne unije in drugih zelo pomembnih svežnov. Kot sem že rekel, sem imel vsega, veliko čast, da sem lahko z vami delal in brez vas ne bi mogel opraviti svojega dela kot vodja tega odbora. Zelo bomo pogrešali, istočasno pa smo prepričani tudi, da boste prinesli pomembno dodano vrednost skupini za, pogajalski skupini za Brexit. Hvala lepa. Hvala lepa. Ok. Dobro. Seveda bom izrazil tudi sožalje za vse žrtve zadnjih dni v Evropi, v Združenem kraljestvu, na portugalskem. Izražam sožalje žrtvam nedavnih dogodkov v Evropi v Londonu, v Združenem kraljestvu in na portugalskem. Izvolite. Pervanš? Hvala lepa. Kot eh, bivša predsednica eh, te skupine bi eh, se tudi sama pridružila pohvalam vodje sekretarjata. Od prvega trenutka, ko je prišel v sekretarjat, je pokazal vse kakovosti, ki jo predstavlja njegovo delo. Prav tako bi eh, čestitala tudi Annelies Dodd, ki bo eh, prav tako zelo pomemben most pri teh pogajanjih v Brexitu. Izvoljena je bila namreč v britanski parlament. Brian Hayes. Gospod eh, predsedujoči, zahvaljujem se Adolfu za, to zelo, za ta zelo pomemben položaj, ki ga bo sedaj prevzel. In, uh, ko bo v imenu Evropske unije eh, sodeloval pri delu ekipe za Brexit. V parlamentu sem šele zadnjih eh, nekaj let, ampak eh, veliko sem slišal o vašem delu, želim vam veliko uspeha in smo stali vam bomo v strani pri tem zelo pomembnem delu. Hvala, dobro, potem pa nadaljujemo z javno predstavitvijo. Kot sem že povedal, bi pozdravil gospo Daniel eh, Njuj, ki je predsednica nadzornega odbora. To je prvi, prvi takšen hearing eh, v letu 2017. To je predvideno v medinstitucionalnem sporazumu. V tem formatu smo se na zadnji sestali 23. Eh, marca, ko ste predstavili poročilo o delu za 2016. To je primeren trenutek za takšno javno predstavitev. Veliko eh, se dogaja in veliko stvari vpliva na evropski bančni sektor v tem trenutku in zelo nas zanima vaše mnenje eh, tudi glede na prvo prvo zadevo banko Popular in ECP je bil tu precej vključen. Zdaj, ECB, Evropska centralna banka. Veselimo se uh, vaših um, besed uh, v zvezi z uh, slabimi posojili, eh, svežnji, svež, zakonodajnemu svežnju in eh, tudi o brexitu in o vplivu brexita na eh, evropski bančni sektor in na njegov nadzor. Preden vam dam besedo, naj najprej po eni strani izrazim zadovoljstvo, da je ta prvi primer bil uh, narejen zelo hitro, tudi s pomočjo kupca, ki je pomagal odpraviti um, nekatere negativne posledice in uh, ki bi lahko prizadele kritične funkcije banke. Istočasno pa me skrbi dejstvo, da je bila banka razglašena za banko v stečaju ali banko, ki ji grozi eh, stečaj zaradi slabih eh, posojil, kljub temu, da je ta banka uspešno prestala dva eh, stresna testa in ne glede na te teste, nismo bili priča nobenim ukrepom, ki bi bili sprejeti, preden je prišlo eh, do eh, tega, te razglasitve stečaja praktično. Zato to za me ni zgodba o uspehu in želel bi vedeti tudi, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Na to mislim, da nas eh, lahko skrbi tudi to, da nimamo ustreznih eh, instrumentov eh, v našem zakonodajnem okvirju. In ko pride do krize, zlasti, če te krize ne odkrijemo pravočasno, potem smo povsem prepoščeni kupcem, zasebnim kupcem, ampak kaj pa, če kupca ni? Uh, V tem primeru pa eh, pride do eh, zelo eh, težke situacije, ki predstavlja velik stres za nacionalni vrčevalni sistem. Tu imamo v mislih Španijo, pa tudi Portugalsko in to bi nas moralo voditi v resen razmislek o tem, kako upravljamo s krizami. Hvala lepa. Dober dan vsem, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik. Pa. Naj vam najprej povem, da sem v mislih eh, z ljudmi v Zdravem kraljestvu in na portugalskem, ki uh, doživljajo uh, hudo bolečino uh, zaradi dogodkov, požarov na portugalskem in napadov. Uh, v Združenem kraljestvu. Vesela sem, da sem zopet v parlamentu in da vam lahko predstavim nekaj pomembnih vprašanj v zvezi z bančnim nadzorom v Evropi. Najprej bom spregovorila v zvezi z nadzornimi posledicami Brexita in pa tudi nekaj ključnih vprašanj v zvezi z zmanjševanjem tveganja in eh, s tem povezanim svežnjem, ki je v eh, razpravi na svetu in tu v parlamentu. Nekaj besed o slabih posojilih. To je še naprej pomemben izziv za bančno unijo, pa tudi problem za nekatere specifične države. Veliko število takšnih slabih posojil eh, pripomorejo tudi, prispevajo tudi k uh, nižji um, nižjim profitom eh, teh eh, bank in zato te banke tudi ne morejo financirati eh, dejanskega gospodarstva. In mi kot nadzorniki smo bili še posebej pozorni na ta posojila in marca lani smo organizirali široko javno posvetovanje in ECB e je na to tudi mm, objavila smernice v zvezi s slabimi posojili. In te smernice so um, omogočile uh, izboljšanje situacije v nekaterih uh, bankah uh, in ta nadzorna pobuda se je, je že začela kazati sadove v nekaterih državah. V zadnjih mesecih smo bili priča vedno večjemu številku, številu bank, ki so izboljšale situacijo kar je pomembno za preprečevanje eh, slabih posojil za prihodnost, je nadzorna funkcija, ki eh, ima dovolj, dovoljšna pooblastila, da lahko zagotovi, eh, da banke pravočasno sprejmejo hm, ukrepe, hm, s katerim preprečijo, da pride do takih slabih eh, posojil. Eh, rada bi izpostavila tudi to, da če se želimo spopasti s slabimi eh, posojili, eh, moramo vključiti vse deležnike, ne samo nadzornike. Prav tako potrebujemo tudi um, zakonodajne in institucionalne ukrepe zlasti na področju nesolventnosti. Sedaj pa nekaj besed o Brexitu. Od eh, leta 2016, ko je Združeno kraljestvo uh, um, na referendumu glasovalo za Brexit, se Evropska centralna banka pripravlja na posledice te odločitve. Torej, najprej zagotavljamo, da uh, banke v evroobmočju, zlasti tiste, ki imajo podružnice v Združenem kraljestvu, pa tudi tiste, ki imajo druge vrste poslovnih odnosov s to državo, da imajo ustrezne Eh, načrte za primer eh, Brexita, zlasti za primer eh, tako imenovanega trdega Brexita. Na to se v Evropski centralni banki prav tako pripravljamo tudi za vse operativne vidike, ki so povezane z eventualno relokacijo banki iz Združenega kraljestva v evroobmoče. In v pri naših pristojnostih je tudi to, da moramo zagotoviti Mm, da se vse te banke na enak način eh, obravnava in da ne bo prišlo do nobenih arbitraž eh, med eh, pristopi k nadzorni funkciji. In iz tega razloga smo se tudi strinjali, da se na enak način obravnava mednarodne banke, ki bodo prenesle svojo dejavnost v, v evroobmoče. Kljub temu pa um, je ECB tudi omejena pri tem, kar lahko naredi. Eh, obstajajo različne razlike med eh, nadzornimi režimi v eh, različnih državah članicah in to lahko tudi vpliva na ehm, kontekst Brexita banke, ki prihajajo v evroobmočje, lahko izkoristijo eh, te nadzorne vrzeli, ki eh, obstajajo s tem, da mm, se poslužijo naprimer investicijskega podjetja ali eh, podružnic v tretjih državah. Eh, sedanji pregled CRR-CRD eh, omogoča zakonodajalcu možnost, da odpravi te vrzeli in okrepi konvergenčnost. En primer bi bil, eh, da se um, uporabi obstoječa orodja, s katerimi um, lahko uh, prenesemo podružnice v tretjih državah ali podružnice mednarodnih skupin eh, pod nadzor eh, evropskih nadzornih eh, organov. Na to imamo tudi vprašanje velikih investicijskih podjetij, zlasti tiste, ki predstavljajo sistemske, sistemska tveganja. Takšna podjetja um, imajo celo vrsto kompleksnih dejavnosti, ki so podobne bančnim dejavnostim. Uh, in nadzor nad eh, temi entitetami eh, je zelo pomemben. Obstajajo namreč eh, številne sinergije. Na to še nekaj besed eh, o predlogu komisije za tve, eh, znižanje tveganja, to je svežen CRD, CRR, BRRD in tako dalje. O tem smo že razpravljali, ampak naj se osredotočim samo na nekaj ključnih točk. Najprej, strinjamo se, da potrebujemo m, mm, izboljšanje m, eh, določb um, v prehodnem okviru za MSRP um, 9, uh, ampak ta phasing out uh, pa bi uh, moral slediti preprostemu statičnemu pristopu. Um, in skrbi nas, da bo predlog komisije Eh, in pa um, osnutek poročila odbora Ekon uh, ponudil dinamični, možnost za dinamični pristop, eh, kar bo te tranzicijske dogovore um, precej obremenil in zato bi ta pristop uh, de facto um, podaljšal um, rok za uh, vstopitev uh, v veljavo celotnega okvira MSRP 9. Uh, Prav tako je pomembno, da uh, zagotovimo, da nadzorniki ohranijo fleksibilnost njihove, njihove orodjarne, če želijo opravljati svoje naloge. Tretjič, predlog ne pokriva v celoti um, harmonizacije nekaterih eh, ključnih eh, nadzornih eh, orodij na ravni Evropske unije. Četrtič, predlog ni dovolj ambiciozen glede harmonizacije tega evropskega okvira. Menimo, da bi morali narediti precej več za harmonizacijo nacionalnih opcij v državah članicah. Na to podpiramo poenostavitev nekaterih pravil za manjše banke, zlasti kar se tiče razkritja in plačil, eh, ampak nadzorniki bi morali ohraniti dovolj fleksibilnosti eh, in diskretnosti, da bi lahko ustrezno uporabljali na sorazmeren način eh, zakonodajo majhne banke lahko predstavljajo eh, veliko tveganje za nezaščitene varčevalce in tudi na sistem. Na to eh, podpiramo predlog, da eh, se da se da capital waiver je znotraj bančnih skupin, ki delujejo v Evropski uniji in to bo omogočilo veliko bolj eh, učinkovit management kapitala v Evropski uniji. Eh, naj zaključim. Evropska centralna banka in eh, njen, njen bančni nadzor prispeva k odpravi oziroma zmanjšanju obstoječih tvegan in Eh, krepitvi eh, evropskega, ban, evropskega območja in bančnega sistema. Na ta način eh, sodelujemo z mm, nadzorniki na evropski ravni, na nacionalni ravni, ampak še vedno je treba narediti še več, če se želimo ustrezno Eh, prilagoditi na eh, okolje, ki se hitro spreminja. Zakonodajalci na evropski in nacionalni ravni eh, morajo narediti ustrezne korake, sprejeti ustrezni zakonodajni okvir za harmonizacijo. Uh, Hvala lepa, dobrodošli spet v odboru Ekon, gospa Nui. Hvala za vašo predstavitev vprašanje po pripombah, ki jih je podal predsedojoči, kar se tiče uspeha reševanja primera Banko Popular, kot je upravičeno izpostavil v svoji meri torej zasebnega kupca, kar pomeni, da je to relativna zgodba o uspehu. Vendar pa, kot veste, je nedavni bančni svežen in zakonodaja na tem področju govorila o tem, da je potrebno si ogledati trenutno orodje za nadzor. Mislim, da bi bilo dobro slišati vaše pripombe, kar se tiče morebitnega pregleda tega orodja, ki bi lahko skledil zaradi previdnostne rekapitalizacije. In potem drugič, kaj bi nadzorniki morali storiti, kar se tiče njihove odločitve glede sorazmerne rekapitalizacije, še prav posebno glede na časovni razpored in kako začasna je bila ta podlaga. In potem drugo vprašanje. Podobno ste govorili o slabih posojilih. O tem sem govoril tudi na Jerskem. Videli smo kar nekaj napetka, za 60% so se znižala, ampak še vedno so previsoka. Na Irskem in tudi druge obstaja zaskrbljenost, da niso vsa slaba posojila enaka. Imamo taka posojila, ki jih lahko razrešimo, lahko jih prestrukturiramo, pa taka slaba posojila, ki jih ni moč rešiti. Moje vprašanje, ali SSM premisle, premišlja o različnih kategorijah slabih posojil in ali enotni mehanizem nadzora tudi govori o tem, da bi morali tistim, tako imenovanim dobrim, slabim posilom dati dovolj časa za prestrukturiranje. O tem se sprašuje v bančnem sektorju na jeskem, glede na to, odkot prihajamo in eh, težave, s katerimi smo se morali soočiti. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. To mi bo dovolilo, kar se tiče Banko Popular, da spregovorim tudi o tem, kar je dejal že predsedujoči. Najprej naj povem, da seveda meže tajnost režima in pravil španskih oblasti, pa tudi evropske zakonodaje. Tako da bom skušala se odzvati glede na postopke samega, kaj počnemo pod določenimi okoliščinami. Res je, kot je dejal predsedujoči, pomembno je iziti iz sistemske krize. Zato je bančna unija bila vzpostavljena za odgovarjanje na vprašanje, na izzive v kratkem času, da torej zmanjšamo odzivni čas institucij, kolikor se le da. Seveda pa je veliko bolj enostavno se lotiti z razmerami, kot je tako, imamo enega ali več kupcev, boljše je imeti konkurenčnost, vendar pa na koncu koncu potrebujemo enega kupca. Rešitev za to je, da se moramo težav lotiti dovolj zgodaj. Če se tega lotevamo pozno, potem je to morda manj zanimivo za potencijalne kupce, da bi potem prevzeli šibke banke ali šibke portfelje teh bank. Kar se tiče previdnostne dokapitalizacije, o tem je bilo tudi govora, naj povem, to je nekaj, kar je že v sistemu, nismo pa mi vodilni. Najprej mora banka prositi nacionalne organe, če bi potem pristali na dotok denarja v banko. Če se strinjajo, potem mora ministr za finance in ostali ministri, nacionalni ministri, prositi GD za konkurenco, da preveri, če so izpolnjeni pogoji za previdnostno dokapitalizacijo. Vsi poznamo te pogoje, eden najpomembnejših je, da se javna sredstva ne pokrivajo za, ne uporabljajo za pokrivanje prejšnjih izgub, da morajo banke na dolgi rok biti sposobne poslovati in zagotoviti finančno stabilnost. V takem postopku potem enotni mehanizem nadzora. Zanima samo dvoje, ali je banka solventna, tako taka mora biti. Seveda se moramo to na določeni točki odločiti. Gledamo tudi naprej, vendar pa ta pogled naprej, ki ga imate v določenem trenutku, je pomemben. In potem moramo tudi videti najslabše scenarije in pomankanje kapitala, ki potem sproži to previdnostno dokapitalizacijo. To seveda počnemo nič več in nič manj. Sodelujemo z drugimi evropskimi organi, pa seveda tudi nacionalnimi, zato da bi to bila zgodba o uspehu. Po mojem mnenju je to ključna točka. Če imamo previdnostno dokapitalizacijo, če se namenijo javna sredstva za to, da bo banka uspešno poslovala, potem mora biti to srednjeročno uspešno. Potem pa se seveda komisija odloča, ali so izpolnjeni vsi pogoji ali ne. Kar se tiče slabih posojil, seveda niso vsa slaba posojila enaka. Skoraj vsako posojilo je drugačno od drugega. V določenih primerjih smo videli strateške stečaje, naprimer med grško krizo, prav tako imamo potem podjetja, MSP-je, pa posameznike lahko gre za hipoteke, lahko gre za financiranje potrošnikov in tako dalje. Zelo veliko različnih tipov posilje in to zahteva tudi različne rešitve. Jasno je, da portfelje, s katerimi upravljamo, rešujemo po primerih, vsak primer. Za se, seveda, bo to trajalo nekaj časa, želimo si, da bi banke šle v pravo smer, kolikor se le da hitro, želimo pa si biti tudi realistični. Dobro, moramo biti ambiciozni, vendar pa tudi realistični. Imamo pa sedaj tudi kapitalske načrte bank, ki ne slabi posilki, ki jih predstavljajo. Včasih so prepričljivi, včasih ne, če ne, potem zahtevamo od bank, da ponovijo vajo. Hvala lepa. Naslednje vprašanje bom zastavil kar sam. Bom pa nadaljeval, kar se tiče banke, banko popular. Zavedamo se omejitev, glede tega, kar lahko poveste na javnem sestanku, vendar pa mislim, da je potrebno iti nekoliko globlje. najprej. Ali je enotni mehanizem nadzora vedel za težave banke in če da, potem ali so bile kakšne specifične inšpekcije, specifični pregledi banke sami, ali so to počele ekipe več nacionalnosti, uravnotežene nacionalnosti, da torej ne bi prišli eh, do nacionalne pristranskosti. Kakšna je vaša ocena, zakaj stresni testi niso prepoznali takih težav? Glede na to, da tukaj ne gre za krizne razmere, to se je torej, ta težava se je pojavila celo brez stresa. Dejali ste, da bi morali imeti več pooblastil, kar se tiče slabih posojil. Mislim pa, da imate, kar se tiče bančno specifičnih eh, posojil, že dovolj pooblastil. Torej, če prav razumem, je ta postopek, če je bil izveden, in razumem, da je bil izveden na tak način, da se niste lotevali te krhkosti v okviru povlastil, ki jih že imate, kaj ti lahko bi bili storili več. Če je banka imela težavo, zakaj, pa ste se tega zavedali, zakaj se niste odzvali ali pa se niste zavedali in seveda potem nas pa še bolj skrbi. Torej, končno, mislim, da je to pomembna točka preobrata. 嗯。Mm nimamo Edisa, Emrela, nimamo zelenih načrtov, imamo samo preventivo, zgodno intervencijo. Če to ne deluje, potem pa smo resnično v težavah. Ali ne bi bilo bolje priti do sklepa, da nekaj ni delovalo, da obstajajo napake in pomankljivosti, se strinjate s tem, če da, kakšen je načrt, da bi izboljšali te pomankljivosti. Pač, uh... Hvala lepa. Kar se tiče teh vprašanj, glede Banko Popular. Spet naj povem, ne moram vsega javno povedati, ker za zaupne podatke. Ali je enotni mehanizem nadzora se zavedal tega? Seveda, veliko ljudi je to vedelo. 2016 so bili objavljeni stresni testi in to je bila tretja najslabša banka pri tem, kar se tiče zniževanja ravni kapitala. To je bilo precej 600 bazičnih točk na slabšem scenariju. Tako da torej nismo bili presenečeni. To banko smo spremljali že kar nekaj časa. Kar nekaj časa, ko smo izvajali nadzor. Seveda pa morate vedeti, da stresni testi niso bili samo z dvema cenama, uspešna, neuspešna banka. Ampak že takrat je bilo to precej pomembno. In mislim, da je v zadnjih letih banka zbrala 5 milijard dodatnega kapitala. V začetku 2,5 milijardi, torej kar precej. Mislim, da je to nekaj, kar lahko razloži dejstvo, da stvari niso bile še slabše. Nismo mi tisti, ki pripravljamo scenarije za stresne teste. To so bili stresni testi EBE in o tem EBE ni edina institucija, ki potem pripravlja te najslabše scenarije stresnih testov, torej nadzorni del nima vpliva na to in to je dobro. Nadzorniki pač ne smejo imeti vpliva na pripravo stresnih testov. Zakaj to omenjam? Zato, ker ko je določena država resnično čisto na dnu, ko uh, se kriza bliža vrhuncu, potem seveda v Španiji, naprimer, ni bilo realistično pričakovati, da se bo kriza kar razblinila. Imeli smo tam mehuček, ki se razbinijo in to je prizadelo veliko bank. Ni bilo torej nerazumno pričakovati, da je najslabše bilo že za njimi in najslabši scenarij za Španijo je bil manj strok, ker, je že, ker so že realne okoliščine bile dovolj slabe kot v drugih državah. In to je potem tudi nekoliko zmanjšalo vpliv stresnih tekstov. Kot pa ste dali, predsedoči, imeli smo veliko inšpekcij, pregledov na terenu in to lahko vidite tudi v javnih zabeležkah. Moram torej reči. da, kot ste dejali. Morda bi bilo enostavneje, če bi lahko našli kakšno napako in bi potem to popravili. Vendar pa žal, žal ne vidim niti sedaj znanja, ki ga imamo danes, kaj bi lahko bili storili drugače. Prvič po več kot dveh letih smo dejali, da imamo banko, ki bo morda šla v stečaj, za katero obstaja velika verjetnost, da bo šla v stečaj. Sveda pa je dobro, da smo to povedali, bolje kot da ne bi. Včasih lahko banka tudi izgine zaradi poslovanja banke, ko vodstvo ni sprejelo pravih odločitev. Pomembno pa je, da imamo ustrezen okvir, institucije, SSM, ki sodelujejo in ki potem razmišljajo o tem, tudi BRRD. In kako lahko potem to rešimo na, najbolj, na najboljši možni način? Banka se je odprla, banka je spet odprla vrata naslednji dan, ne samo v Španiji, temveč tudi na portugalskem in ni prihajalo še do več negativnih učinkov. Torej, skromno bi rekla, da smo preskus tega okvira pri žalostnih bolečih odločitvah prestali uspešno. Se pravičujem, ampak ne strinjam se s tem. Bolje bi bilo, če bi enotni mehanizem nadzora povedal, da so bile pomankljivosti in bi se potem odzvali in skušali izboljšati delovanje z nadaljnimi ukrepi. Samo vprašanje. Mislim, da ste slišali, kar se tiče zakonodaje, da nimamo MRL-a. Je to res? Ne, ne, imamo MRL, ampak ni še torej pravega uvajanja. Nismo še imeli dovolj časa. Ja, na papirju imamo ampak v praksi še ne. Pravila so, pravi gospod Krkmark. Kot veste, bo pa trajalo kar nekaj časa, da v polni meri uveljavimo to določbo. Če bi imeli bejlin, bi potem morali se odtekniti tudi hranilnih vlog. Ampak imamo MRL, vztraja gospod Hrtmark. Da, ampak obstaja razlika med resničnostjo in to, kar, tem, kar je zapisano v zakonodaji. Eh, Sandr Lunds. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strijam se z veliko stvarmi, ki ste jih omenili. Pozdravljam tudi gospod Nui. Naj nadaljujem s primerom Banko Popular. Pred desetimi dnevi sem prebral izjavo podpredsednika Konstancija ECB, kjer pravi, da so razlogi ki so stali za to odločitvijo, povezani s težavo, z likvidnostjo in da je preveč plačevalcev želel dvigniti denar. Torej šlo je za likvidnost. Tako je to dejal ta poseben primer, da bo banka šla v stečaj. To je pomemben primer. Torej vprašanje likvidnosti. Nisem videl fotografij ljudi, ki bi čakali pred bankami, Dobro, ne živim v Španiji, morda sem kaj izpustil, spregledal. Vseeno pa bi rad vedel, kateri ukrepi, kateri pragovi so bili uporabljeni, da smo prišli do te odločitve, ker imamo tudi druge primere v evromočju, ki se pojavljajo. In to me res zanima. Zanima me tudi pozicija treh italijanskih bank, kjer se slabša likvidnost, menim tudi motor trpaski. Mislim, da so vračevalci že kar nekaj časa nervozni. Kako ocenjujete razmere teh treh italijanskih bankah in če uporabite enako argumentacijo, kar se tiče pragov likvidnosti, kje te banke so in zakaj so ti primeri drugačni od primera Banko Popular? To je morda najpomembnejše vprašanje. Hvala ja, niso prišli iz resnih testov. To je velika razlika, pa tudi druge razlike so seveda. Hvala lepa. Seveda, pogosto, ko banke ne gre dobro, je likvidnost tista zadnja faza bolezni. In to se pojavi na koncu. Vendar pa, kot ste že razumeli iz mojih prejšnjih pripomp, tukaj ni šlo, šlo samo za vprašanje likvidnosti če banke v zadnjih nekaj letih potrebujejo amerikanske sope, če pridobijo 5 milijard evrov kapitala v tem času in če je banka dana na prodaj, če to stori predsednik, direktor banke in svet, potem seveda so zatem bolj strukturni razlogi kot samo likvidnost. Likvidnost je samo manifestacija težav. To je tisti zadnji korak, ki se zgodi v celotni bolezni. Imamo kakšen prak za likvidnost? tisti ultimativni element, ki se mu moramo izogniti, je, da ne pridemo v razmere, ko banka v določenem trenutku ne zmore več plačevati svojih dolgov. In tisti, ki prvi pridejo na vrata, torej preneseno pomeni, da zdaj vse elektronsko še dobijo, drugi pa ne. Pogoji so jasni, pogoj za banke, ki jim lahko sporliti. In tukaj lahko potem naš organ odozame autorizacijo. Ko institucije v bližnji prihodnosti ne zmorajo več plačevati dolgov ali obveznosti, tudi likvidnostno. In potem seveda so to še nekateri pogoji, likvidnostna in da, druga pomoč, pod določenimi pogoji. To je torej ta pravni okvir, v katerem smo. Z določeno banko, ko še lahko plačuje dolgove, eh, ni tik pred stečajem. Če pa v bližnji prihodnosti ne bo zmogla, potem pa je to, to da ji bo spoletelo ali da je zelo verjetno, da je bo spoletelo. Ker se torej soočamo s temi razmerami, ni prav veliko manevrskega prostora, potem smo zavezani eh, delovati na podlagi tega in moramo ukrepati. Seveda bi bilo bolje ukrepati čez vikend, še pa posebno v državah, kjer ni moratorijev, zato da ne bo šlo za načelo tisti, ki prvi pride, prvi melje, glede vrčevalcev. Vendar pa primerom Banko Popular je pač bilo tako, kot je bilo in smo takrat morali sprejeti odločitev. Eh, Ramon Tremoza. Hvala lepa, Ramon Tremoza. Presidente. Madame Nui, bienvenue une autre fois à cet parlement. Eh. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi z Banko Popular. Lunes. For the first time there has been... Prvič smo torej imeli tudi eh, reševanje banka Španije, ker nismo uporabili Eh, javnih sredstev. To je dobro. In zdi se, da je odbor za notni mehanizem nadzora deloval hitro in se odzval. Pravilno, banka Santander bo imela dovoljenje, da plačuje manj davkov, bomo videli, kako bo. Vseeno pa imam nekaj vprašanj, kar se tiče enotnega mehanizma nadzora in vloge ECB pri bančnih krizah. Kot je dejal Sander Lunes, je Konstancija, podpredsednik ECB, 7. junija dejal, da to ni bila solventnostna kriza, temveč likvidnostna. Da je šlo za otok denarja. Vendar pa želim vas vprašati, ali boste preiskali te informacije, ki sem jih našel v tisku prejšnji teden. Mr. Gildos je v španskem parlamentu dejal, da je šlo za regionalne vlade, lokalne vlade in morda socialni španski sistem, ki je omogočil ta otok denarja. Ni bilo trojvrst na ulicah, ni šlo za manjše stranke, vačevalce, ki so želeli dvigniti denar z banke. Zdi pa se, da so nekatere regionalne in lokalne vlade dvignile milijarde evrov dva dneva pred intervencijo, pred posredovanjem. Torej sprašujem vas, ali boste preiskali to odločitev Španije, ki je pahnil banko likvidnostno krizo. To je prvo vprašanje. Drugo, kaj se tiče banko Popular. Tako subordinirani dolg, kot tudi druge oblike dolga so bili izkorenjeni. Je ta model veljaven za prihodnje reševanje bank in če da, zakaj bi kdo investiral v bančne podrejene dolgove, če pa lahko dobijo večjo nagrado za druge oblike dolgov. Hvala lepa. Uh, Prvi del vašega vprašanja. Ali so močnejši vračevalci lahko dvignili svoje vloge pred drugimi? Policijskih pooblastil nimam. To ni moje področje delovanja, to je torej vprašanje za španski pravosodni sistem ali za tudi organ za nadzor na trgu in jih poprašate, ali je bilo potrebno sprejeti kakšne ukrepe in ali so jih sprejeli. Kaj se tiče koliko obveznic, to je gotovo instrument, o katerem razmišljamo. Velik del MRL-a bo sestavljen iz teh koliko obveznic podrejenega dolga. Ti imajo više donos kot druge tipe obveznic in mislim, da bi morali ljudje to razumeti, podjetja, posamezniki razumeti, kaj kupujejo. In tudi ne bi smeli na trgu nadrobno tega plačevati neposredno, kajti kupovati tega neposredno, kajti potem postane vse skupaj zapleteno. Potem lahko prihaja tudi do tveganja, kar se tiče vzajemnih skladov in kar se tiče, naprimer, življenjskih zavarovanj. Vsekakor pa so to instrumenti, ki. bodo imeli vpliv na likvidnost bank, In ljudje morajo točno vedeti, kako povejo te instrumente glede tveganja, s katerim se soočajo. 30 sekund imam. Hvala lepa. Torej, spraševal sem, ali je enotni mehanizem nadzora preiskoval vpliv določitve Španije. Mislim, da ste dali ne. Ne vem, o katerem sklepu govorite kateri odločitvi vlade, regionalne vlade. Ja, moj odgovor je definitivno ne. To, ni, eh, moje, to niso moja pooblastila. Špansko pravosodje, organi za nadzor na trgu lahko povedo več. In potem v tem tednu smo slišali, da je Banko Popular bila solventna banka. Boste potem kasneje pa se dali, da ni bila več solventna. Boste preiskali to? Spet, nisem vas pristojna za to. Organi za nadzor na trgu so pristojni za to. Dobili ste odgovor, morda vam ni všeč, ampak vseeno. Krespo. Hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa, uh, gospa Nui. Uh, banka Popular uh, in ta, uh, reš, to reševanje uh, nas je precej eh, eh, skrbelo eh, tako v odnosu do sedanje situacije, kot v odnosu do Španije, do odnosu do samega postopka. Vemo, da v noči pred odločitvijo, da je prišlo do precejšnjih gibanj teh depozitov in zato obstaja močno močna verjetnost, da so bili nekateri o tem eh, obveščeni. In eh, vemo tudi, da je prišlo do podobnega eh, tudi pri reviziji Lloyda za španske banke je veljalo, da je bil, bilo predstavljeno poročilo, Eh, in eh, v tem poročilu so bile stvari eh, na drugačen način predstavljene. Mene zanima, kaj se je tu zgodilo s tem reševanjem. To se je izkazalo za ne tako popolno, kot se je kot je na začetku kazalo. In ti stresni testi očitno tudi ne delujejo. Bojim se, da bo to odprlo vrata sporom, eh, In na koncu, po našem mnenju, je to vodilo v eh, velik korak v smeri finančne koncentracije in to predstavlja eh, veliko nevarnost po našem mnenju. To lahko privede do vsega prevelike koncentracije, prevelikih bank eh, in s tem prevelikega tveganja. Zanima me, ali je ta koncentracija eh, bank eh, pozitivna ali negativna za sistemska tveganja. Hvala lepo, upam, da sem se razumela, ker ste govorili hitro in res ste izjiv za tolmače. Kar se tiče tega, kar ste dejali. Ja premika plačevalcev. Torej, spet to ni, so moja pooblastila, ne morem biti vključena v to, vendar pa gotovo obstaja manevrski prostor za šmatsko pravosodje, da preišče te premike in ugotovi, ali je šlo za insajderske informacije, ki so jih nekateri izkoristili ali se skušali izkoristiti, da bi se bolje zaščitili kot eh, manjši vačevalci. Kajti konec koncev, moram povedati, da ne v Španiji, ne na portugalskem niso naši varčevalci izgubili niti centa. Torej, vse smo zaščitili. Razen, če bi manjši varčevalci imeli resniški kapital, da pa vsi vemo, da to ni potem depozit, glede katerega bi tvegali. In mislim, da vsi vemo, eh, kapital za krizne razmere, se torej uporabi takrat, ko je banka tik pred stečajem. In na to moramo misliti. Seveda, verjetno bo veliko sodnih postopkov, to je običajno, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če je kdo kaj storil napak, kdo od posameznikov ali kakšna institucija, se bo tega sodni sistem lotil in zaupam sodnemu sistemu državah Evromoča, da bo to upravili svoje delo. Preveliki, da bi padli. Pff, zame to ni vprašanje velikosti, gre bolj za vprašanje zapletenosti. Seveda pri velikih je vse še bolj zapleteno kot pri manjših. Ampak zapletenost, kompleksnost, eksotične tržne operacije. operacije na sivih področjih, manj preglednih, nejasnih področjih in nejasne transakcije. Vse to lahko prispeva. Potem, kar se tiče Santanderja, kar se tiče drugih bank, pogosto je vsega, bančništvo eh, s posamezniki, posojila eh, za posameznike, tisto, kar ogroža banke. Vendar pa mislim, da ni tukaj več izzivov za nadzor kupcev, kupca kot v drugih primerih. Vsaj pri tem primeru ne. Pričujem, čas je iztekel. Uh, Ernest Urtason. Ernest Urtasun. Hvala predsednik in hvala tudi vam, gospod Nuj, da ste danes tu z nami. Tri konkretne vprašanje imam. Najprej, glede tega, kar ste povedali eh, v zvezi z zgodnim poseganjem. 13. člen SRM pravi, da morate SRB obvestiti o tem, kdaj oziroma ko zgodaj posežete v eh, dogajanje. Tam piše tudi, da lahko to storite, če gre za znatno poslabšanje stanja finančne institucije, vključno z, problem, z težavami z likvidnostjo. Torej, zgodne, zgodna intervencija je vaše orodje, ki ga imate. In ali je v primeru banke popular eh, šlo za to ali ne. In če da, oziroma če ne, v katerem primeru ne bi uporabili sistema za zgodno intervencijo, kot piše v SSM. Potem vprašanje glede likvidnosti bank. V primeru banke Banko Popular je razmerje med vzvodom eh, in pa likvidnostjo bilo precej pod zahtevano ravnjo. In zanima me, kako je s eh, podatki o razmerju za Banko Popular. Prepričan sem, da te podatke imate. na zadevni dan je eh, razmerje za banko popularno bilo prot pod zahtevanjem pragom. In zanima me, zakaj ste posegli v dogajanje. Decembra 2016 je bilo to razmerje 135 odstotkov, precej nad eh, mejno vrednostjo. In kdaj ter kako je to padlo pod mejno vrednost? Potem pa še zadnje vprašanje, to bo končal predsednik. Prejšnja uprava banke je bila popolna katastrofa. Bili so od, uh, odstavljeni in dobili 73 milijonov evrov eh, v obliki pravnin in pokojnin. To je pomenilo velik škandal v Španiji, kajti majhni vrčevalci so bili tisti, ki so nastradali, izgubili vso premoženje. Ali po vašem mnenju to ne pomeni, da bi morali vprašati zakonodajalce, kaj se je dogajalo v tej banke, kajti mislim, da bi morali uh, Eh, tudi ta sredstva uporabiti za reševanje banke. To so ta tri vprašanja, ki jih imam. Hvala. Hvala. Ukrepi za zgodne, eh, zgodne intervencije obstaja. CRD4 in pa BRD so da. To smo uporabili, ampak eh, odgovor je ne. Zakaj? Zato, ker moramo ravnati sorazmerno temu nas zavezuje zakonodaja. To pomeni, da moramo uporabiti najmanjši um, ustrezen ukrep in doseči zahteven učinek. Tu sta dva režima, na katera banke gledata, gledajo drugače. Glede na CRD, CRD4 so ti ukrepi nekaj običajnega, tudi bančnike to uporabljajo, v okviru BRD pa je to že znak za alarm. Gre za drugačno naravo in pa tudi za drugačno sorazmernost. Zato sem tudi poslala pismo skupaj s drugimi podpredsedniki Evropske komisije in v njem pojasnila, da nas eh, osnutek ukrepov za zgodnjo intervencijo skrbi. Saj treba da začne določiti pogoje, kdaj to, ta mehanizem uporabiti. Zaradi eh, tega pravnega okvira mm, nekateri kolegi niso vedno enakega mnenja glede tega, kdaj to uporabiti in kdaj ne, kdaj je ustrezno in kdaj ne. Uh, smo pa to skušali popraviti s tem, da odpremo naš, vsebino našega sodelovanja ali pa začnemo sodelovati z SRB prej, čim prej, še prej, eh, še preden začnemo z mehanizmi BRD za zgodno intervencijo. Izmenjava informacij temelji na pristopu need to know. Minimum informacij, ki jih moramo vedeti v posameznem primeru. V nekaterih primerjih pač potrebujemo več informacij kot v drugih. Dobro bi bilo, če bi v okviru revizije BRD imeli tudi eh, bolj konkretno opredeljen ukrep za zgodno intervencijo. Naprimer, kot pri CRR kajti s tem bi lahko bankam dejali, da so na poti v ali reševanje ali v likvidacijo, če takoj ne spremenijo poslovanja. To je namen ukrepov v okviru zgodne intervencije. Glede eh, zahtevanih številk vam ne bom odgovorila. Naprimer, eh, glede. Eh, stopne razmere LCR. Tu me veže zaupnost. Kadarkoli gre za takšen primer, ko gre za sum kršitev, moramo ugotoviti, kaj točno se v banki dogaja. Včasih lahko do rešitve pridemo hitro, to je odvisno od pogojev in okoliščin, drugič pa spet ne. Ampak kot rečeno, eh, delujemo skladno z posameznim primerom. V nekaterih primerjih pač to zahteva dlje časa. Je pa seveda od same banke in pa njenega stanja odvisno, kdaj točno bo eh, dosegla zahtevano raven razmerja LCR. Po nekaj dneh eh, čakanja na odziv bi sprejeli od eh, ustrezen ukrep. To je vse. Hvala. Hvala, Marko Valje. Hvala, gospod predsednik, bom zastavil vprašanje v italijanščini. V uvodnem komentarju, gospa Nui, ste že zopet povedali, da je treba ukrepati hitro. Nekaj težav imamo, sploh gre za slaba posojila in pa za uh, različne banke in pa razmere, ki vladajo njih. Nek, za nekatere banke, ki imajo zelo slabe eh, bilančne podatke, bi veljalo ukrepati hitro. In nekatere italijanske banke, ki imajo ogromno slabih posojil v svojih bilancah, bi te eh, morala odprodati. Gre za izjemno težavno situacijo, ki bo za omenjene banke povzročila še več težav. S tem pa bomo tudi izkrivili, eh, izkrivili eh, enakopravne pogoje, v katerih delujejo ostale banke. Poslušal sem prispevek gospe Nui v zvezi s tem in zdi se mi, da bo prišlo do tega, da bodo zdrave banke celo profitirale zaradi slabih posojil, ki jih morajo banke v krizi odprodajati. Zdaj me, kako je z kapitalom, kako je s sredstvi. Predvsej eh, slabi, slabega kapitala imamo v evropskih bankah. Morda celo 12 krat več kot pa prvovrstnega kapitala. Zanima me, kakšen je po vaši oceni, eh, kakšen je po vaši oceni tveganje zaradi slabega kapitala v Evropski uniji. Zelo pogosto poslušamo, da bi morali eh, precej eh, ali pa samo eh, slabim posojilom nameniti pozornost, ne pa tudi sredstvom druge ali trete kakovosti. Hvala. Hvala. Mislim, da bi lahko ukrepali kar hitro. Leta 2014 smo želi z nadzorom, zdaj pa smo želi 2017. Šli smo skozi predvsej dolgotrajen postopek, ker smo najprej morali pripraviti smernice, eh, banke so morale smernice izvajati, zdaj pa moramo banke vprašati, kje so in kaj točno počnejo, ter kako načrtujejo eh, svoje poslovanje in pa kako je slabimi posojili v njihovih bilancah. Kot sem dejala, so to načrti, ki morajo biti izjemno ambiciozni. Podrobnosti ne smem razkrivati, ampak eh, lahko rečem, da gre za realistične pristope. Eh, Mi najprej ocenimo sposobnost banke. Banka je lahko kot, eh, recimo, učenec v razredu. Ene banke so zelo dobre, druge pa malo slabše. Če opazimo, da eh, banka sprejema naša navodila in se odziva, potem menimo, da je to pravo smer. Omenjali ste prodajo sredstva in prodajo kapitala. To ni vedno nekaj, česar si banke želijo, ampak gre za tržno gospodarstvo. Najprej treba določiti ceno, ceno pa določa ta kupec in pa prodajalec. 900 milijard evrov obsegajo slaba posojila v evrskem območju. Predvsej teh bo treba tudi odpisati, ampak to ne poteka tako hitro in kupci so tisti, ki imajo večjo pogajalsko moč, ne prodajalci. Cene so žal slabe, nizke. Razočarani smo zaradi tega, ampak tako pač je. Več kot banke dobijo denarje za, eh, pri odprodaji svojih eh, kapitala, svojih sredstev, bolj smo tudi mi veseli, ker je to dobro za njih. Vseeno pa menim, da bodo tisti, ki bodo prvi na vrsti, eh, dobili več kot pa tisti, ki bodo na vrsti ob koncu. kar zadeva eh, kapital drugega in pa tretjega razreda, mislim, da tega ne bi smeli mešati z eh, slabimi posojili, kajti pogosto banka to uporablja za prikrivanje poslovanja, za prikrivanje težav, naprimer slabimi posojili. V zadnjih letih, krize smo opazili, da se je tvegan kapital bank precej znižal. Sploh eh, drugorazredni in tretjerazredni kapital. Sploh, tisti, ki tega ne poznam tako podrobno, ne povem, da gre tukaj za računovodske koncepte. Kapital se vrednoti glede na določene ekonomske modele in glede na njihovo ceno na tržišču. Naj vas še opomnim, da smo v sklopu popravkov 47,5 milijard evrov, kljub temu, da je šlo za zelo temeljito oceno eh, tretjerazrednega kapitala, ocenili, da je 42,9 odstotkov teh sredstev povezani s kapitalom oziroma s posojili, 4,6 ehm, odstotka pa z drugimi vrednostnimi papirji. Tudi pri drugorazrednem kapitalu gre za podobno težavo. Ne omenim še, da gre za sredstva, ki niso eh, toksična, ki niso slaba. To so sredstva, to je kapital, ki deluje, ki je uspešen. Kajte, če ne bi bil, bi ga že samo vrednotenje trga posekalo. Pa tudi modeli, ki jih pripravljamo. Mi skušamo imeti pregled nad vsem. In lahko ste pripričani, da zaradi tega, ker smo morda trenutno usmerjeni v eno smer, to ne pomeni, da preziramo ali pa da smo prezrli vse druge podrobnosti. Hvala. Hvala, ampak ja, nelikvidnih bank pa je precej. Jo, jo, ja, to drži, to pa je posebno druga stvar. Marko Zani. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Nui. Upravičujem se že vnaprej, ker nisem tako navdušen kot vi, ker ne delim te pozitivne vizije, ki jo zagovarjate, ko gre za prvo uporabo BRD. Še vedno obstaja nekaj spornih zadev. Nekatere medijske hiše včasih dobijo novice prej kot pa mi. Morda ne od vas, morda iz drugih verov, ampak slišali smo, da je bančna unija izjemno krhka, kar dokazuje tudi razprave o peru uprave. In enotni mehanizem nadzora ne deluje tako, kot bi si želeli. Nekaj vprašanj imam. Kako lahko organ, kot je vaš, organ, katerega naloga je spremljanje likvidnosti bank, dovoli, da neka finančna institucija nima skoraj nič sredstev, da sredi tedna, na delovni dan, ko so tudi trgi zelo dejavni, ni likvidna. Tu nekaj ni v redu. Kako je s tem? približno 40 milijard evrov naj bi Banko Popular moral prispevati k reševanju. ECB pa naj bi prispevala 3 do 5 milijard evrov, manj kot 10 odstotkov celotne, celotnega zneska. To so zelo nizke številke in zato me zanima, kak je vaš odziv na to. Potem pa še splošen komentar na bančno unijo in pa BRD. Ta zakonodaja, namesto da je preprečevala eh, praznjenje gotovine oziroma praznjenje kapitala iz bank, to še spodbuja, se mi zdi. Dejali ste, da vas morda to bolj skrbi, ko gre za eh, eh, banke, ki predvsem trgujejo tiste, ki ne poslujejo na drobno z občanji. Ampak kaj pa, kaj pa te banke? Zdi se mi, da v okviru BRD tega ne upoštevate na ustrezen način. Zdi se mi, da bi lahko morda prišlo do manj zahtevnih pogojev za slednje banke. Tako kot pri primeru banke Banko Santander. Gospod predsednik, deset minut ste govorili, tako da vas prosim, da me pustite, da končam svoj prispevek. oba govornika govorita drug čez drugega in predsednik prekinja govornika. Gospa Nui? Gre za vprašanje, ki je, hm, torej če, ali dopuščamo, da banka ni likvidna. No, neka banka, za katero sumimo, da je oslabljena, eh, je dnevno podvržena spremljanje njene likvidnosti v precej torej, v določenem časovnem obdobju. Če pa to traja, naprimer, več kot teden dni, pa gre časi celo za spremljanje likvidnosti iz ure v uro. Tu ni sprožilca, to vprašanje je že bilo zastavljeno. To počnemo tako dolgo, dokler da ugotovimo, da ni več tveganja, zato da bo prvi, ki pride posredstva, ta tudi dobil dokler ne bo banka prazna. In vse dokler banka ne zagotovi dodatnega vira likvidnosti, mi poslovanje banke spremljamo. Dejali ste, da ne bi BRD spodbujal uh, pohod na banke, narekovaj, oziroma uh, eh, praznenje bank. Ne vem, kaj na to porečem. Seveda obstajajo različni ukrepi, kot so moratori ali pa kaj drugega. Zdi pa se mi, da je direktiva pri tem uspešna in da je prestala preizkus. Morda ne v vseh situacijah, ampak na splošno gledano pa. Kar zadeva ELA, ne povem, da jaz sicer s tem nimam nobenega opravka, ampak eh, vem, da lahko banka dobi zahteven ELA, če je zadevna centralna banka pripravljena prevzeti tveganje in pa tudi poda ustrezne garancije. V preteklosti sem bila dejavna tudi kot nadzornica na nacionalni ravni in kadarkoli smo opažali tveganje, eh, da bi se lahko nekatero banko reševala z davkoplačevalskim denarjem, smo bili postali na to zelo pozorni. Ampak to je vse, kar lahko zdaj s tem povem. Hvala, Romana Tomc. Yes, floor, I... Hvala za besedo, gospod predsednik. Imam konkretno vprašanje glede vloge ECB v primeru eh, v moji državi, v Sloveniji. Samo nekaj besed bi spregovorila z tem. Ne bo dolgo trajalo. Uh, Tako kot v drugih državah v času krize smo se v Sloveniji v tem času prav tako soočili s precejšnjimi težavami bančnega sektorja. S trenjenjem komisije naj bi rekapitalizacija nove Ljubljanske banke, največje in eh, banke, ki je državna lastništvo, bilo potrjeno. Slovenija se je zavezala, da bo banko prodala do konca letošnjega leta, ampak pred nekaj tedni se je vlada odločila, da tega ne bo storila banka ne bo predana. Ampak za to zgodbo je še ena zgodba. Trenutno odbor, ki ga je ustanovil slovenski parlament, opravlja preiskavo, ker želi ugotoviti, zakaj je banka NLB eh, v tako slabi situaciji oziroma položaju. Odbor, preiskovalni odbor je odkril nekaj šokantnih dejstev v preteklosti NLB ni omogočala samo spornih posojil, ampak naj bi celo banka sama bila vpletena v eh, pranje denarja. Približno ena milijarda evrov naj bi prišlo iz iranske izvozne banke v času embarga, ki ga je Evropski svet izrekel. Mm, na poslovanje z Iranom. Gospa Noe, ker je vaša naloga preučevanje in zagotavljanje stabilnosti eh, evrskega območja in ker je NLB ena od teh bank, me zanima, ali je Evropska centralna banka vedela za mm, nepravilnosti v primeru NLB. Se to pozna? In ali poznate ta konkrečen primer pranja denarja, ki sem ga omenila? Prav tako me zanima, kakšen je namen nadzora strani ECB. Zdaj, ko to veste, me zanima, ali boste ukrepali. Kakšna je uloga ECB v tem konkretnem primeru? Hvala za vaše odgovore. Najlepša hvala. Pozorno sem vas poslušala. Predvsem zato, ker se je večina tega deja, dogajalo preden je obstajal enotni mehanizem nadzora SSM kar zadeva pranje denarja. Mi zato nismo eh, pristojni. Boj proti pranju denarja je v rokah nacionalnih organov. Včasih so za to pristojne centralne banke, včasih pa nekdo drug v okviru bančnega nadzora. ECB zato ni pristojna. In tudi ne bomo ukrepali v primeru, primeru pranja denarja. Uh, Če pa nas o tem obvestijo, kar se ne zgodi vedno, pa menimo, da gre tu za signal, za znak slabega upravljanja sredstev, slabega notranjega nadzora in zato tudi začnemo poglobljeno spremljati te elemente. S tem se želimo prepričati, da morda, torej ali morda obstaja tveganje ali ne. In potem lahko to tudi vpliva na morebitno negativno oceno banke. Ampak kot rečeno, več o tem ne morem povedati, ker nisem pristojna za pranje denarja. Peremož Beres. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Prvo vprašanje je vedno povezano z afero. Oh. Banko Popular. Povzetek in konec te zgodbe je, da se je vse odvilo v, pod najboljšimi pogoji, zato ker smo imeli kupca, kaj pa če ga ne bi imeli. Razumemo, da je bilo pri pogajanjih najpomembnejše eh, to, kaj, kar bo povedala španska vlada in eh, zato se sprašujemo, kakšen je bil vpliv oziroma kakšen bi bil vpliv, če ne bi bilo kupca eh, te rešitve na portugalsko. Slišim, ko pravite, da se je vse dobro odvilo, ampak če tega kupca ne bi bilo, bi se pojavila zelo drugačna situacija ali to ne pomeni, da potrebujemo eh, sistem eh, jamstev eh, za depozite v Evropi. In to bomo lahko dosegli, če bo BRRD dejansko stopil v veljavo. Kar se mene tiče, še niste ustrezno odgovorili na to vprašanje. Vem, da niste odgovorni za boj proti pranju denarja, ampak eh, postavila sem vam pisno vprašanje in zaenkrat nanj še niste odgovorili. Gre za eh, nedavno študijo, ki jo je opravila organizacija Oxfam in ki eh, je identificirala dejavnost mnogih evropskih bank, v davčnih oazah. Ja, pravno to ni vaše področje delovanja, ampak po drugi strani pa ste nadzornik in vseeno vam to omogoči, da preverjate, če dejavnost bank ustreza eh, ciljem eh, transparentnost in tako dalje. Vi ste edini nadzornik eh, v Evropi. Če vi tega ne delate, eh, Eh, kdo bo to lahko naredil. V tem primeru, če vi pri tem ne morete nič storiti, potem moramo, nam morate to povedati, kajti v tem primeru bomo morali eh, spremeniti zakonodajo in uvesti primerne mehanizme za to. Najlepša hvala. Dovolite mi, da odgovorim v angleščini. Dejali ste, da ni bil problem, ker je obstajal kupec. Obstajal je kupec z celotno banko, ki bi prevzel celotno zadevo, tako eh, sredstva kot dolgove, kljub tveganjem, ki so zaradi tega obstajale. Zato, ker je ta banka leta 2016 dobila svež kapital zato, ker uh, je bilo treba popraviti tudi bilance. In posledično je prišlo do sodnega procesa. Ampak kupec je vseeno dejal, bom vzel celotno banko in se bom sam ukvarjal potem s tem podrobnostmi. Ali je obstajala kakšna drugačna možnost? Ja, kupec bi lahko vzel samo, oziroma kupil samo del banke. In to pomeni, da bi lahko morda prodalec del sredstev, eh, del kapitala banke lahko tudi zadržal in ga potem uporabil za kritje stroškov sodnega procesa. Lahko bi morda tudi zadržal samo eh, najslabši del banke in prodal samo dobre. Torej obstaja več možnosti. Dobra stvar kupca, ki prevzame vse, je, da če banka naslednji teden odpre svoja vrata, sredi tedna lahko posluje nemoteno, brez kakršnih koli težav. In po mojem mnenju je to najboljša rešitev. Boljšega ni. Kljub tem okoliščinam lahko banka naslednji teden brez težav odpre svoja vrata in običajno posluje. Imate pa prav, ko pravite, da schema za jamstva v okviru tretjega stebra eh, manjka, da ne upošteva posledic. To tudi ni povezano s prejšnjim primerom, ampak naprimer, ko gre za Portugalsko, kjer, je, eh, kjer so sredstva iz tega sklada že bila uporabljena za druge banke, za druge težave lahko vidimo, da ti izdatki kar bremenijo celoten sistem. Tu je šlo za eh, poslovalnice oziroma za podrejene družbe, ki bi jih tako morali likvidirati. In če bi se to zgodilo, bi potem portugalska vlada morala prevzeti jamstvo za še eh, neizplačana sredstva. To je tveganje, ki obstaja v okviru scheme prevzema tvegane dejavstva. Prepričana pa sem, da bomo v okviru SSM ustrezno podlago za sodelovanje tako s španskimi, kot tudi portugalskimi pristojnimi organi. Oboji so bili izjemno eh, pripravljeni na sodelovanje. Mislim, da bomo dosegli eh, to, kar si želimo. Danes sem izvedela, da ste mi aprila poslali eh, vprašanje, ki smo ga v SSM prejeli šele 8. junija in zato vam nisem mogla odgovoriti. Moji kolegi so v času od 8. junija do danes pripravljali odgovor, ki ga moram še preučiti. Osnutek je pripravljen, ampak eh, preučiti ga še moram, potem pa vam bom to poslala. Se upravičujem za to. Ampak res sem to prejela šele 8. junija. kot državljanka se z vami povsem strinjam glede zadev, kot so boj proti eh, pranje denarja, eh, izogibanje plačila davko in te stvari. To se ne bi smelo dogajati in to moramo kaznovati. Nobenega razumevanja nimam za ljudi, za institucije, ki to počnejo ki zaradi tega ne prispevajo k družbi. Ampak mi nimamo te odgovornosti oziroma te pristojnosti. Ne zato, ker ne bi imeli dovolj sredstev. Od parlamenta, od zakonodajalcev je odvisno, ali bomo imeli vse evropski sistem boja proti pranju denarja ali ne. To je pomembno, kajti precej manjših držav v okviru SSM eh, plačuje visoko ceno. Ne vem, kako se že po angliško uh, eh, temu reče correspondent banking business. Tako. 19 partnerjev je že v tem sistemu. Potem pa še centralne banke, če te niso supervizorje, nadzorniki. 25 institucij za eno mizo. Če temu damo še urade za boj proti pranju denarja, kjer ponovadi ne gre za enako institucijo, razen v Franciji, bi šlo za parlament. Toliko bi bilo članov, toliko bi bilo nadzornih organov. In mislim, da bi to moral biti posebno ločen sistem sobre torej la lucha contra el pranje de dinero. Gracias, Gabriel Mato. Presidente de Unity del Banco Popular. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bom eh, govoril o Banko Popular. Eh, to je problem za mnoge majhne varčevalce in vprašanje, ki se postavlja eh, zlasti glede verodostojnosti enotnega mehanizma za nadzor. Mislim, da smo bili preveč zadovoljni eh, sami sabo, eh, ko smo eh, rešili ta problem, ampak to ni bil, to ni bil uspeh enotnega mehanizma nadzora, temveč je bil, bil to bolj uspeh španskega gospodarstva in Eh, španskih eh, mehanizmov, ki so bili dovolj močni. Ampak eh, kaj se je dejansko zgodilo? Stresni testi niso bili učinkoviti ali tisti, ki so odgovorni za stresne teste, niso izpeljali ustreznih zaključkov. Kaj se je zgodilo, da smo lahko prišli do tega rezultata? Močno dvomim, da je bila to zgodba o uspehu. Mislim, da je prišlo do eh, neke težave pri tem sistemu. Sam sistem je dober, ampak z vidika nadzora, samo z vidika nadzora je prišlo nekje do ene napake. Kako se je zgodilo, da nadzorniki niso uh, videli uh, Eh, kaj se dogaja, kakšna je bila dejanska situacija. In želel bi vedeti tudi naslednje, ali je mehanizem eh, v primeru bančnih kriz in v primeru eh, odsotnosti likvidnih sredstev dejansko, glaso, dejansko deloval uspešno ali ne. Hvala. Hvala lepa občutek imam, da eh, menite, da do zaprtja banke nikoli ne bi smelo priti. Eno banko v treh letih smo razglasili za neuspelo oziroma banko v stečaju in še ta banka je bila naslednji dan eh, znova odprta. Ne pravim, da je to preprosto, ne pravim, da eh, to ni boleče ali eh, da je to nekaj, česar se moramo veseliti, ampak eh, upam, da bomo naslednjič, ko bomo morali takšno bolečo odločitev sprejeti, zopet dosegli isti rezultat, da, bo, da bo banka naslednji dan odprla in da nihče ne bo izgubil denarja. Ampak sporočilo, ki ga vse čas slišim, je, da nikoli ne bi smeli biti priča stečaju neke banke, ampak tega ne moremo obljubiti. Pomislite samo na škodo, ki to predstavlja za vse ostale banke. Lahko imamo preveliko zmogljivost bančnih eh, Eh, storitev in v tem primeru, mm, kaj bi pomenilo, če bi vse banke, ki imajo težave eh, na umeten način ohranjali pri življenju. To bi bilo grozno. Ni pa grozno, če enkrat v treh letih eno banko pač eh, razglesimo za banko v stečaju in jo naslednji dan odpremo. Kakšni so nauki? Vidim dva nauka nadzorniki bi morali imeti večja pooblastila za to, da bi lahko eh, zahtevali pravočasne ukrepe in mislim, da o, imamo kar nekaj bank, ki imajo zelo eh, lepe številke CET1, ampak eh, ki imajo kar veliko število nekritih izpostavljenosti oziroma slabih posojil. Vemo, da bo to nekaj časa zahtevalo, da moramo ta posojila posamično pregledati in po posamičnih bankah, eh, ampak za prihodnost velja, da moramo to storiti. Eh, slaba posojila eh, morajo biti pokrita eh, pravočasno in to iz rezerv. Na ta način eh, torej rezerve, ki omogočajo, da pride do prodaje teh slabih posojil. Ampak na koncu ugotovimo, da banka ni bila zaprta zaradi tega, ker je bila španska ekonomija močna, ne pa zaradi tega, ker je bil nadzor uspešen. Mislim, da vam ni treba odgovoriti, če ne želite. Ampak v vsakem primeru nihče ne trdi, da je problem v reševanju bank. Vsi se strinjamo, da je bil problem v tem, da dolgo časa ni bilo nič narejenega, potem pa je bila banka razglašena za pač, neuspešno. Hvala lepa, bomo še nadaljevali z Banko Popular. Rekli ste, da, eh, se, da ste to banko rešili brez kakršnih kori problemov. Ampak eh, vemo, da eh, španski eh, sistem eh, onemogoča eh, določene mm, ukrepe in sam dvomim, da je Banko Popular edini, ki zdaj imel samo težave z likvidnimi sredstvi. Če bi bil to edini problem te banke, potem bi lahko uporabila banka instrumente za likvidna sredstva to bi lahko uporabili, to ni bilo, ta rešitev ni bila izbrana, izbrana je bila druga rešitev, ampak eh, zanima me, kako je mogoče, da eh, banka kot je banka popular eh, nima dovolj rezerv, da bi pokrila takšne, mm, takšna tveganja. Res moram reči, da mislim, da je prišlo do insolventnosti že prej. In zanima me, če vi v tem eh, svežnju vseh eh, ukrepov predvidevate tudi mehanizem eh, v primeru, da nadzor ni ustrezen. In zanima me, kako nameravate doseči ustrezen nadzor in zanima me tudi, kaj nameravate narediti s preomenjenim poročilom. To poročilo bi moralo biti uh, javno, uh, govori uh, namreč o zelo pomembnih dejstvih in številkih. Stresni testi, stresne teste pripravlja Evropska centralna banka, ampak uh, Mislim, da problem tudi ni bil v stresnih testih. Problem je bil res v nadzoru. In ne na zadnje, mislim, da to, kar se je zgodilo v noči pred prodajo, ne mora predstavljati neke moralne grožne za prihodnost. Ampak um, gotovo pa drži, da uh, je to vprašanje, s katerim se moramo prav tako soočati. Hvala, veliko vprašanj ste mi postavili, uh, na katere ne morem odgovoriti, zato ker sem vezana k močečnosti glede te vprašanje Eh, situacije te banke. Kar se tiče eh, likvidnosti, še enkrat ponavljam, da eh, nisem za to pristojna. Tu smo priča nacionalni odločitvi glede teh rezervnih sredstev na nacionalni ravni se odloča o eh, ravni eh, tveganja in o ravni rezervnih sredstev, ki morajo biti predvidena in o tem je na to Evropska centralna banka obveščena. Kar se tiče eh, napak pri nadzoru, seveda bomo opravili in to zelo skrbno postmortem. Za enkrat imamo stikanje situacij, elementov, ki so privedle banko do tega stečaja. Bomo videli, ko bomo opravili analizo, če smo naredili vse, kar bi lahko naredili in bomo videli, kaj bo analiza pokazala. Kupec eh, in vprašanje eh, moralnega tveganja. Morate uskladiti pričakovanja prodajalca in kupca, če želite, da pride do prodaje. Pogosto je prodajalec tisti, ki pričakuje ceno, ki je previsoka, ki ne ustreza ceni, eh, ki eh, jo je kupec pripravljen plačan. Banko Popular je um, objavil informacijo o tem, da želi banko prodati in eh, tudi eh, omogočil možnost, da eh, kupci, potencijalni kupci dajo ponudbe. Ampak kupec ni bil pripravljen kupiti banke za ceno, ki jo je želela banka. do prodaje ne more priti, če eh, cena ni ustrezna. Če želim prodati svoje stanovanje, vedno verjamem, da je vredno več, kot je dejansko vredno, ker mi je všeč, ker imam lepe spomine. In enako velja tudi v tem primeru. Ko nekaj prodajate, imate občutek, da je cena višja, ampak cena je pravilna, ko najdete kupca za to ceno. Če pa kupca za to ceno ni, potem pa verjetno pomeni, da je kupec tisti, ki je v boljšem pogajalskem položaju. Takšna je situacija. In zato je bolje, da to naredimo prostovoljno in zgodaj, če želimo biti uspešni in se izogniti tej moralni grožnji. Uh, zelo um, me impresionira vaše zaupanje v trge. Gospa Hubner ima besedo. Moram reči, da ni eh, pošteno, da imam toliko malo časa. Ne vem, kdaj vas bomo še enkrat videli, gospa eh, predsednica, in zato bi vam postavila vprašanje v zvezi z pregledom. Elsas, ki ga pričakujemo v bližnji prihodnosti. Dobro veste, da nekateri eh, menijo, da bi morali imeti eh, glasovalno pravico v EBA eh, e in SSM. In nekateri menijo, da bi se EBA morala približati SSM-u in SSM se vedno bolj oddaljuje od ECB, a po drugi strani pa nekateri menijo, da je treba te inštitucije um, ohraniti ločene in zanima me, v kakšno smer vi razmišljate, kaj menite, da bo prihodnost teh inštitucij. Hvala lepa. Gospa predsednica, pri eh, zadnjih izmenjavah mnen, ki smo jih imeli z eh, vami v tem odboru, smo govorili o bančnem svežnu. Ti ukrepi so bili sprejeti, to je očitno, ampak morda smo preveč ločevali stvari. Eh, sedaj smo se lotili prvega dela pred um, prehodnih režimov za MSRP 9 uh, in v tem kontekstu ste si prizadevali za statični pristop, zato ker bi dinamični pristop uh, morda lahko oslabil uh, upeljavo tega mm, računovodskega načela in bi, na ta način bi se preveč približali ZDA. Uh, torej um, pričakujemo um, previdnosten pristop um, in po mojem mnenju bo to lahko predstavljalo uh, konkurenčno uh, oslabljen uh, položaj za evropske banke. Prav tako imamo tudi eh, vrednostne papirje, obveznice, bail-in in zanima me, ali bo eh, trg lahko to absorbiral ali bodo cene previsoke glede na težave, ki jih imajo italijanske in španske banke s slabimi posojili, če se bodo po prvem reševanju Banko Popular eh, pojavili drugi podobni eh, primeri, ali bo to pokazalo, da BRD mm, ima prav tako težave? Ali menite, da bi morali eh, pridobiti več izkušenj s sedanjimi pravili? Oziroma, ali mislite, da bodo predlagane spremembe lahko negativno vplivali na evropski bančni sistem? In uh, tudi eh, v končni fazi na vzdržnost eh, reševanja v Evropski uniji. Glede mojega zaupanja v trge, ne, ne zaupam v trge za nekatere stvari, zlasti ne za visoke cene kapitalizacije na trgu. To je bil del problema in to je verjetno razlog za to, da banka ni bila pripravljena prodati, eh, torej se prodati za ponujeno ceno. Pravna tveganja so bila ocenjena za previsoka v primeru, da bi banko prodali za prenisko ceno. Torej nisem uh, slepo uh, prepričana v to, da trgi vedno eh, najdejo pravo rešitev. Glede Ebe, kar me je presenetilo, je, da eh, nobenega evropskega glasu ni v Ebi. Nihče eh, ne glasuje in na ta način ne bomo mogli priti do evropske odločitve. Evropski glas bi moral biti v EBI bolj prisoten. Kar se tiče EBE v odnosu do brexita in sprememb, tu nimam jasne predstave, ampak Eba opravlja bolj nadzorne naloge, poskuša harmonizirati direktive ali želi mm, operacionalizirati e, uredbe, kar je dobro, sicer moramo to upraviti sami, to predstavlja veliko dela, to velja tudi za nacionalne opcije in diskrecije. Ja, Eba ima bolj nadzorni eh, pristop. Glede eh, MSRP-ja, nisem zato, da bi se eh, MSRP tako izvedel. Če ne naredimo ničesar, če ne bomo glasovali za uh, fast track, uh, bo prišlo do takojšnje Eh, implementacije MSRP-ja. To glasovanje bo omogočilo, da um, ta phasing in. To podpiram, ampak eh, to podpiram samo za um, prvi šok, eh, ko se bo CET1 zelo uh, znižal potem, ko bo upeljan MSRP. To mora biti ta phasing. Ampak če uh, vsi eh, prizadevamo za phasing, za vse ukrepe, ki so že dolgo časa ehm, poznani, potem pa mislim, da to ni najboljši način, kako se lotiti vprašanja slabih posojil za prihodnost. Sedaj eh, se eh, moramo lotiti te, teh posojil, ki že obstajajo, slabih posledk, ki že obstaja, ampak eh, moramo se pa tudi izogniti eh, njihovi prisotnosti v prihodnosti, zato ne smemo pustiti preveč časa, da bi do njih zopet prišlo. Hvala lepa, gospod Nui, to je bil, bila zelo intenzivna razprava, ampak tema je tudi zelo kompleksna. Moram reči, da glede tega vprašanja se morda ne strinjava. Gotovo bo parlament potreboval eh, še boljši upogled v vsa ta vprašanja. To bomo morali proučiti in morali bomo zagotoviti, da eh, na najboljši način uporabljamo svoje urodja in če nimamo dovolj urodij, potem eh, moramo razmisliti o tem, kako se z njimi opremiti najpomembnejši tu je ustrezen učinkovit eh, nadzor. Trenutno imamo okvir, ki ni najboljši možen, na tem moramo delati. Hvala lepa, da ste se nam pridružili in še naprej bomo delali na tem, da na boljšem razumevanju, kaj in kako in zakaj to deluje ali ne. Spoštovani kolegi, rad bi pozdravil malteškega ministra za finance Edvarda Šikluna. Se upravičujemo za zamudo. Hvala, da ste se nam pridružili. Imeli smo zelo intenzivno javno predstavitev na temo enotnega mehanizma nadzora in to je trajalo dlje, kot smo pričakovali. Hvala lepa, da ste sprejeli naš, naše povabilo, da se nam pridružite pri tej izmenjavi mnen za konec malteškega predsedovanja. Rad bi ministru Šikluni res čestital in tudi malteškemu predsedstvu. Prepričan sem, da je to vsaj na našem področju bila, z, bilo zelo uspešno predsedstvo. Predsednik um, je vodil predsej trialogov, predsej teh dialogov je bilo uspešnih eh, na področju statističnih programov. Um, kapit, tveganega kapitala, boja proti uh, pranju denarja in tako dalje. In danes in jutri sta predvidena še dva trialoga. Zahvaljujem se vam za odlično delo, za odlično sodelovanje z malteškim predsedstvom in tudi za te zelo dobre rezultate, ki smo jih dosegli. Zahvaljujem se vam tudi bolj nasplošno za vse delo z nami, z ekofinom in eh, za delo, ki ste ga upravili na vprašanju obdavčitve. Naj povem, da bo današnja izmenjava mnen osredotočena na malteško predsedstvo in ne na položaj gospode Šikluna, ki je minister za finance Malte. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, kolegi, spoštovani poslanci, vedno mi je v veliko veselje, ko se vam lahko pridružim v ekon odboru Evropskega parlamenta. Um, zahvaljujem se za to priložnost, da vam povem nekaj besed uh, o tem, kar smo naredili v času malteškega predsedovanja in da izpostavim tudi tista vprašanja, na katerih še delamo. Morda bomo o tem lahko več eh, spregovorili pri vprašanjih. Kot je predsednik povedal, na splošno smo zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Naše prednostne naloge so bile med drugim tudi kapitalska unija, obdavčitev in tako dalje. In tu smo mm, lahko predstavili nekaj dobrih rezultatov. In eh, upam, da bomo pred koncem meseca lahko še zaključili delo na nekaterih dosejih. Najprej nekaj besed o ozadju gospodarske situacije. Tega ne moremo spregledati, to je naše okolje. Zelo nas veseli, da eh, je gospodarstvo v vedno boljšem, boljšem stanju. To smo ugotovili tako na Evroskupini, komisiji, Evropski centralni banki in eh, do te oživitve je prišlo na osnovi rasti. To kaže, da so naša gospodarstva pokazala mm, vzdržnost, da so pokazala odpornost in da se nekatere grožne niso uresničile v zadnjih mesecih. Istočasno pa so vse države izpostavljene. V, varnostnim grožnjam in to dolgoročno, kar eh, pomeni, da potrebujemo mm, ukrepe na strani povpraševanja in eh, ponudbe. Mi smo si prizadevali za eh, izboljšanje situacije na osnovi davčne politike, bančne unije, unije kapitalskih trgov, Eh, in tako dalje. Naj, najprej omenim eh, delo eh, sveta na področju um, priporočil, priporočil, ki jih je svet sprejel marca meseca. Do tega poročila je prišlo po od, k podprtih razpravah med ministri in te uh, Ta priporočila so se na uravnotežen način lotila vseh izzivov, s katerimi se soočajo države. Prav tako so ti sklepi tudi eh, osnova za specifične eh, specifična priporočila po državah za 2017 in te bo eh, svet prihodni mesec tudi formalno sprejel. Kar se tiče davčne politike, so se države članice odločile, da ne bodo določene po številkah, e, številk za euroobmoče. Ampak res nas je e, skrbelo, da bo e, vzdržnost v. v na področju davkov eh, v evroobmočju problem dolgoročno. In to bo tudi predmet eh, poročila na temo člena 4. Države eh, članice so bile vabljene, da uporabijo instrumente, ki so jim na voljo zlasti za investicije, istočasno pa vsega, imamo tudi države, ki imajo eh, višji javni dolg, eh, te pa smo pozvali k konsolidaciji in boljši uporabi obstoječih davčnih pravil. Države članice eh, so vabljene, da svoje napore usmerijo v prioritetna področja in zahvaljujoč um, naporom držav članic uh, smo uh, situacijo lahko izboljšali in um, postopke za uh, previsok davek um, bomo lahko odpravili za Portugalsko in Hrvaško. Izboljšala pa se je tudi situacija v Grči. Potrebujemo strukturne napore za modernizacijo naših gospodarstv in na ta način lahko prispevamo k bolj vključujoči rasti in to zahteva diferenciran pristop med državami članicami. Pozitivna, pozitivne možnosti za prihodnost eh, ponujajo tudi um, boljši način, kako lahko zagotovimo, da bodo naša gospodarstva odporna v prihodnosti. Januarja, zelo zgodaj v času predsedstva, smo dosegli dogovor s parlamentom o podpornem programu in države članice so začele pridobivati, pridobivati s prekrojenimi programi za izvajanje reform. Naše predsedstvo je marca organiziralo tudi razpravo v Ekofinu, o izvajanju političnih priporočil strani držav članic. Želeli smo povečati zavedanje in povečati pritisk, kar se tiče poslovnega okolja. Sedaj pa davčno vprašanje. Poštena obdavčitev je nekaj, čemu upravičeno stremijo državljani Evropske unije in dosegli smo napredek v teh šestih mesecih. 29. maja, potem ko smo dobili mnenje parlamenta, je svet sprejel predlog spremembe o direktivi o izogibanju plačila davkov. Predlog spremembe zajema pravila za izogibanje taj davkov v neevropskih državah. To je nekaj, kar smo nasledili od prejšnjega predsedstva. In mislim, da je to precejšen napredek, pogosto pa se to zanemarja, ker se še ne izvaja in moramo počakati do 2019, da se bo začelo izvajati. Vendar pa časa je dovolj. Zdi se mi, da je to dvoje skupaj precejšen napredek pri zmanjševanju. praks izogibanja davkov, pač plačevanja davkov podjetjem. Pa nekaj tedni je svet tudi sprejel splošni pristop o mehanizmu za reševanje dvojnih obdavčitev. Ja mislim, da je to dobro, da bomo selnili eh, davčno negotovost za vse akterje. In svet se veseli mnenja parlamenta na to temo. Razprave o predlogih, ki so še pred nami pa tečejo. Gre tudi za DDV, ne trgovino. Moram poročati o tem, to je veliko razočaranje, vendar pa tako je. Tukaj še nismo dosegli napredka, trdo smo delali pri teh zapletenih vprašanjih, kajti jamstva so bila dana, tako da bi tako sveženo e-trgovini gladko šel skozi svet in našli smo vse pogoje za to, enako pa velja tudi za DDV, kajti dali smo toliko zagotovili, da ne bo prihajalo do širitve tega pilotnega projekta iz ene v drugo državo. Vendar pa žal v zadnjem trenutku nismo uspeli zagotoviti političnega soglasja za pilotne projekte. Rezultat je razočaranje države. So torej uporabile to kot način za blokado te trgovine. In to je razočaralo in znemirilo veliko držav. Vendar povemo, da bomo pozitivni in bo septembra to rešeno, se bodo stvari spremenile, da ne bodo spet blokado predstavljale kakšne volitve, da bomo na obeh področjih dosegli napredek. Kot sem dejal, sem optimist da bo prihajajoče estonsko predsedstvo lahko nadgradilo naše delo in seveda je to sedaj pripravljeno za njih, da se potem formalno spreme v svetu. Sedaj pa kar se tiče naložbe, vsi dve. Evropski sklad za strateške naložbe je, kot vemo, pomemben za nas. To je način za naložbe v velikem obsegu in to potrebuje EU, to deluje. Ne govorimo o načrtu, želimo ga samo nadgraditi in zato sedaj potekajo razprave v to smer. Sem pa vesel, da smo sedaj že v fazi trialogov, glede predloga komisije, da bi razširili EFSI po strinjenju Evropskega parlamenta prejšnji mesec. Koliko pozni smo, začeli smo od samega začetka s pritiskom pri tem, sedaj pa bo potrebno še nekaj več časa. Imeli smo tri dobre kroge pogovorov, ta teden pa bo še četrti. Veliko točk je, kjer mislim, da lahko našem, najdemo kompromise. Ugledal sem si ta dosje nekatere točke, ki jih je podal parlament, so pomembne. Ne predstavljamo držav, predstavljamo, ne predstavljamo vlastne države, predstavljamo svet, 27-terico in moramo seveda upoštevati vsa mnenja. Zato to traja včasih malo dlje, ker ni vedno logično pot naprej, vedno moramo poročati o stališčih in se usklajevati, kar se tiče EFSI še prav posebno, kar se tiče financiranja ali kar se tiče proračuna. Seveda tukaj predopoštejo tudi Brexit in veliko drugih vprašanj. Proračuna, proračun moramo imati resno. Potem pa še na temo naložb. Svet in parlament bi morala skušati doseči napredek, kar se tiče umestnega pregleda zunanjega mandata za posojanje EIB. To je še en predlog. Migracije so izjiv, ki ne bodo izginile in moramo biti previdni pri posledica naših dejanj. Moramo seveda posredovati mnenje sveta, sklep sveta, kajti kot sredzemska država bi skupaj z Italijo Malta želela investirati, kolikor se le da v razvoj naložb po severni Afriki in sosednjih državah, zato da bi zaustavili imigracije in upravljali z njimi pred našimi mejami. Osebno bi dejal, da bi vsak evro, ki bi ga porabili tam, pomenil velik donos, kar se tiče reševanja migracijskega vprašanja bomo videli, kako prepričati svet, če nam ne bo uspelo, potem bo Estonija morala nadrevati s tem delom. Potrebno je najti sredstva za to, da bo ta dosje zaključen in bomo dobili ta zunanji posebni mandat. Kot sem dejal, pa smo tukaj v vlogi predsedujoče svetu in moramo upoštevati mnenje sveta glede tega. Kar se tiče finančnih storitev in unije kapitalskih trgov, je Malteško predsedstvo doseklo politični dogovor s parlamentom o lisninjenju, kot je dejal predsednik, in tudi o tveganem kapitalu in socialno skladu za podjetje. Tukaj moram čestitati odboru, ki je pravil odlično delo glede lisninjenja z našim ustrajanjem tudi nam je uspelo. Na to smo ponosni, da smo to zaključili. Zgledalo je nemogoče v določenem trenutku. Ustvarjanje esninjenja bo omogočalo nadaljne iskanje naložb, še prav posebno za MSP, nadaljne vire in financiranja, pa tudi za gospodinstva. Druga dva sklada podjetniški in zategeni kapital, to skuša zagotoviti več financ za MS. Pa je, s tem, ko bomo razširili možnosti za naložbe. Prav tako bomo poenostavili administracijo in razširili krok upravičencev. So zakonodajalce, sta dosegla napredek tudi, kar se tiče prenove četrte direktive o pranju denarja. Štirje trialogi so se odvili gotovo neka vprašanja na to temo v konstruktivnem duhu, vendar pa nismo še na cilju. Zavedamo se, da to cilja še prav posebno na boj proti terorizmu in boj proti pranju denarja. Spanamo pa je potem se vse skupaj nekoliko spremenilo, zato je potem to vprašanje postalo večje, kot je bilo na začetku. Malteško predsedstvo pa še vedno meni, da bi bilo možno zaključiti ta dosej. Če boste nekakšno vprašanje, potem lahko podam podrobnosti, zakaj mislite, da bo tako. Venili smo se v svet in prosili, da bi bil bolj prožen. kar se tiče objavljanja končnih prejemnikov in svet. se je premaknil ali smo se premaknili dovolj za evropski promet, to je dobro vprašanje. Prav tako smo dosegli napredek v času našega predsedstva v razpravi o okviru mm, izterjave in reševanje nasprotujočih si stran. Tukaj smo želeli poenostaviti pravila, da bodo bolj sorazmerna. Tako, sedaj pa skušam zaključiti vprašanje bančne unije in na zadnjem sestanku sveta smo dosegli skupni pristop, kar se tiče hierarhije bančne krize in tudi kar se tiče predloga SF9. Torej, skušal bom zaključiti potem lahko grem še v podrobnosti, če me boste kaj vprašali. Mislim pa, da smo poglobili emu, to smo dosegli na valeti, prav tako pa smo govorili v slabih posledih, upam, da bomo dosegli napredek. kako bomo torej skušali zagotoviti bolj pozitivno politično vzdušje, ko bomo lahko napredovali tudi na tem področju. Tako, končujem. Mislim, da smo bili malti pošteni posredniki, naše interese smo puščali, ne mar, glede najpomembnejših vprašanj smo dosegli napredek in predvsej zadovoljni smo z našimi dosežki. Hvala lepa, Edvard. Da, res, pošteni posredniki ste bili. Prvi govornik pa je Brian Hayes. Hvala lepa, predsednik, minister, dobrodošli v Ekonu. Hvala lepa za vašo predstavitev. Čestitke malteškemu predsedstvu za upravljeno delo v zadnjih šestih mesecih. Vam in vaši ekipi. Malta je majhna država kot tudi moja, tako da je to eh, velik logistični pritisk, ko predsedujete. Dobro delo ste upravili in to je potrebno priznati. Dve vprašanje. Poveste svoje mnenje kot predsedujočega Ekofinu, kakšno je mnenje v tej fazi vaših kolegov, kar se tiče preloga CCCTB. Sedaj imamo predlog Pjera Moskoviča, predlaga dvofazen pristop, najprej dogovor glede podlage, potem pa konsolidacija. In kot veste, bomo v parlamentu o tem tudi razpravljali. Nekatere večje države članice pravijo, da so javno pozitivne glede tega predloga, potem zasebno nastanki kekofina pa so bolj negativni, glede nekaterih specifik. Lahko poveste kaj več o tem in potem, ali bi bilo dobro, če bi Evropska komisija, ki je spobodila ta predlog, da bi po državah podali tudi finančni vpliv po državah članicah tega predloga. ko se bomo dogovorili glede podlage in potem konsolidacije. Zanimajo me torej eh, vaše komentarje, kje mislite, da je ta dosje, glede na vaše razprave s kolegi. In potem drugo vprašanje, minister. Pozdravljam dejstvo, da smo dosegli dogovor o listninjenju še za časa mateškega predsedstva. To je velik dosežek. Vendar pa listninjenje. Ne? in še nekatere druga vprašanja. To so vse pomembni gradniki za EMU, vendar pa kot država, ki ima tesne stike z Združenim kraljestvom, kot tudi moja država, kako bomo to uresničili, ko Britanija ne bo več v EU, saj imajo najbolj raznolik, najgloblji kapitalski trg v EU. Kaj menite, bi kot predsednik neko fina lahko storili, da bi razrešili to uganko? odhoda Velike Britanije iz Evropske unije. Naj začnem z drugim vprašanjem, potem pa bom prišel na prvo. Kratek bom. Ko sem bil izvoljen za evropskega poslanca, sem prišel sredi viharja finančne krize. Verjetno ste še zdaj zelo zaposleni odbor, ampak takrat smo tudi bili, torej imeli smo dodatne sestanke v Strasburu in tako dalje. Samo zato, ker smo morali pripraviti toliko finančne zakonodaje. Veliko stvari je prihajalo eno za drugo. Konec koncev pa je res, da se preveč zanašamo na banke. Za razvite trge potrebujemo alternative. To vemo. To je pomembno tako za podjetja, ko bodo lahko imele boljše vire. To je dolgoročno in tukaj se potem tveganja delijo na boljši način, pa tudi za. Razumevalce je to boljše, če torej na inteligenten način dostopajo do skladov, portfeljev, virov, lahko eh, si delijo bremena, pa tudi in seveda pridobijo neposredno prednosti iz teh trgov. Torej, nismo še prišli do cilja, še vedno nasplošno se v Evropi preveč zanašamo na banke za financiranje podjetij. pokojnine, desninjenje, vse to moramo obravnavati. In sedaj, sedaj z vsemi novimi imeni fintech, tako dalje, se vse to nekoliko spreminja. Vendar pa lahko storimo še veliko. Lahko spremenimo mentaliteto v Evropi, da se bomo tudi s tem lažje ukvarjali. Seveda moramo imeti zakonodajo in zagotoviti, da bodo varčevalci zaščiteni, vendar pa istočasno moramo iti po tej poti. Potem pa zelo hitro, kaj se tiče CCTB in poročanja po državah, to mora biti v kontekstu veliko zakonodaje, ki je žal tukaj ne omenjamo in govorimo ATD1 in ATD2, pa tudi BEPSI. v smislu, da je vse zajeto v tej zbirki in potem teh 15 eh, ključnih priporočil je navedenih. To je kontekst, ki se ga želimo. CCCTB je eden od instrumentov, da bi šli v to smer. Ne smemo zanemariti ATD 1. ko imamo podružnice brez sebine, sedaj bo to obdavčeno na ravni matične družbe v EU. Imamo določbe o izhodnih davkih. Prav tako smo zelo omejili tudi patente, način prijavljanja patentov in CCTB je samo še eno načino, kako to storiti. Kaj smo slišali na svetu? To je ena od izjem, ki ne gre sporedno z BEPS, gre proti BEPS-om, no ne proti BEPS-om, ampak druga smer, da bi prišli do istega cilja. Tukaj se sprašujemo, zakaj ne bi šli v smeri BEPS-ov, vendar pa, da bi, da je polovica članov za, drugi imajo težave. Torej, delamo še na tem, kajti komisija je uvedla spobude, predloge, pa tudi CCTB in CCCTB. Mi smo skušali doseči napredek, smo ga, imeli smo iskreno razpravo in mislimo, da se bo tako nadaljevalo in bomo potem predali delo Estoncem, ki bodo nadaljevali po tej poti. Menimo, da je potrebno še delati na tem. Kajti na začetku nam je spodletelo, komisija in svet, pa upata, da nam bo uspelo tokrat. Jo, prvaš Perez. Prvaš Perez. Hvala lepa. Sem med tistimi, ki upajo, da ko ne boste več predsednik Ekofina, da boste še naprej podpirali ta projekt in da nam go, ga boste pomagali izvesti. To je projekt, glede katerega je Evropa predolgo čakala in vemo tudi znotraj euroomočja, da moramo uh, narediti pomembne korake v smeri uh, skupne davčne osnove, ne samo zaradi eh, dumpinga, temveč tudi eh, zaradi eh, prihodnega skupnega evropskega proračuna. Upam, da boste z nami tudi, ko ne boste več predsedniki Kofina. Omenili ste aggregate fiscal stance med inovacijami, ki so bile upeljane v času vašega predsedovanja. Zanima me, kaj predlagate za ta koncept za prihodnost, glede na to, da ta koncept ni bil eh, sprejet s prevelikim eh, navdušenjem v eh, svetu. To je parlament predlagal. Parlament je že večkrat predlagal, da je ta koncept res v v ospredju pri pregledu proračunskih situacijah v državah članicah. Zato pa še eno vprašanje v zveri z SDDV-em. Pri zadnjem ekofinu je prišlo do neke vrste neutralizacije med češkimi in francoskimi zahtevami in to v res obžalovanja vrednih okoliščinah. Ta parlament je močno podprl idejo, da bi poenotili DDV za knjige, naj si bodo v elektronski ali v papirnati obliki, ampak to je dejansko prišlo do eh, neuzdržne situacije pri vprašanju, ki je bilo povezano z davki. Kako mislite to reševati? Um, to je ne samo razočaranje temveč to je tudi nov razvoj dogodkov, ki sploh ni pozitiven. Tudi nekatere članice sveta so to izpostavile. Skušali smo to preprečiti, tako da smo predlagali v duhu kompromisa toliko jamstev, ne vem, kako bi to imenoval, varovalk, zato da bi pomirili vse strahove, ki jih te zahteve za pilotne projekte lahko imajo sabo, da bo naš sistem nadzora še vedno na visoke ravni. Torej, ko določena država meni, da je potrebno se lotiti, da je davkov, tako imenovanega vrtiljaka. Za državo, ki ima davčni razkorak. Torej, razkorak med tem, kar bi naj pobrali, pa med tem, kar poberejo, je velik. In potrebno je zato nameniti veliko sredstev. Seveda je potem vprašanje, koliko časa jim damo, da to preizkusijo. Želeli so deset let, kot komponist smo prišli do pet let. In opustili smo zamisel, da bi katerakoli sosednja država to lahko uporabila. Tako da vse te varovake, mislim, da je prižno 8, bi naj pomirila vse strahove držav. Vendar pa žal, časovni razpored ne morem imeti v podrobnosti. Časovnica za prejšnji teden ni bila ustrezna, da bi to sprejeli kot eh, pilotni projekt žal je potem to sprožilo to, kar je razočaranje. Res je. In vsi smo jasno povedali, da ko ste enkrat za, dobro, nekateri so imeli nekatere pomisleke, ampak pravih vprašanj ni bilo, bi to bili sprejeli. Moram pa upoštevati torej vsa mnenja. Seveda pa smo razočarani. Fiskalno stališče je bolj zapleteno, kajti tukaj se pojavlja vprašanje tudi o upravljanju. Komisija podaja predloge, tudi finančni ministri in tako naprej. Vsi menijo, celo v Evropi, močujem svetu, smo predmet kritike tudi IMF, e ima delovni dokument o boljšem usklajevanju znotraj EU. Torej, delamo na tem, se pa zavedamo, da pomakljivosti obstajajo. Nekateri krivijo kazalnih teh odstotkov, da bi naj tukaj šlo samo za konsolidacijo, ali pa bi morali biti bolj pozitivno naravnani, kar se tiče konvergence. To je še eno področje. Poleg konsolidacije bi morali imeti kazalnike za konvergentne države. Torej, vse to je bil del razprav na zadnjem sestanku sveta. Vaše nezadovoljstvo se čuti tudi na ravni sveta. Upamo, da bomo podali pozitivne predloge. Bent Luke. Gospod minister, govoril bom nemško. Potegnili ste bilanco polletnega predsedstva. Prosim pa, če pogledate na vse skupaj nekoliko širše, ne samo na teh šest mesecev, s katerimi ste zadovoljni. Povejte prosim, kaj o razmerah v bančnem sektorju v Evropski uniji in o uspehu bančne unije. Bančna unija in celotna zakonodaja okrog finančnega sektora je bila ustvarjena zato, da bi prej prepoznali negativen razvoj dogodkov in da bi preprečili, da bi davkoplačevalec moral plačevati za spodletelost bančnih politik. Sedaj imamo dve krizi, imamo tudi paski, kjer smo krizo rešili tako, da so spet bila podana državna jasna, torej da okopačevalec spet plačuje, kar je vsaj nasprotno namenom. BRRD. Potem pa imamo primer, manjko popular, kjer očitno ni bil prepoznan napačen razvoj dogodkov ali pa se ni ukrepalo, če je to bilo prepoznano. Imamo banko, ki je prestala uspešno dva stresna testa, potem pa se enostavno zruši kljub temu, da ni kakšnih težjih okoliščin. Ali so torej ukrepi na evropski ravni, zato da bi bančni sektor naredili bolj van, da bi že pravčasno prepoznali težke okoliščine in da bi preprečili plačevanje davkoplačevalcem, smo glede na to, nam je glede na to, kaj se je zgodilo eh, spodletelo? Um, Krepitev bančne unije je ključna prednostna naloga sveta, cilj našega predsedstva je, da bi dosegli kar se da veliko napredka. Ker tako, kar se tiče delitve tveganja, to je EDIS in tudi kar se tiče svežnja zmešovanja tveganja. Kar se prvega tiče, je glede na časovnega sporeda bilo splošno razumevanje, da moramo nadaljevati pri tem predlogu. Istočasno pa moramo izpostaviti, in počakati tako rekoč za, na ukrepe za eh, zmanjšanje tveganja. Veseli smo, da je svet v dve splošni stališči iz teh petih ni bilo enostavno. Glede države gostiteljice in drugih držav. Vprašanje je bilo zelo delikatno in veliko časa smo porabili za rešitev tega vprašanja. Mislim pa, da smo dosegli predvsej uravnotežen pristop. Dva pristopa. Najprej, kar se tiče postopka Bejlin, da bomo torej vedeli postopoma, kaj je potrebno storiti, pa tudi za naložbenike, da bodo vedeli, da obstaja možnost, da se zaveznice spremenijo v delnice, obveznice spremenijo v delnice, če bo prišlo do paca banke. To je sedaj ta tvoj pristop in z Evropskim parlamentom se bomo o tem pogovarjali, ko boste pripravili mnenje. Enako velja tudi za prehodne določbe, kar se tiče MSRP 9 in kar se tiče katerih izjem pri visoke izpostavljenosti. Upamo torej, da se bomo kmalo začeli pogajati o tem. Kaj se tiče slabih posojil, pa so tu razmere nekoliko bolj zapletene, veliko pomena smo namenjali temu. V leto smo pobili vse institucije, ki na tak ali drugačen način imajo pravka s to težavo. Govorili smo o zelo veliko rešitvah, vendar pa nimamo samo enega recepta, potrebno je storiti to zmešati s tem in to rešiti. Kaj ti gre za več plastno težavo? Julija? Mislim, da čakamo na priporočila. Naši strokovnjaki so pripravili poročilo, ki analizira vprašanje in podaja potem različne možnosti glede politike, kako se tega lotiti. Sedaj pripravljamo akcijski načrt za to, da se bomo tega lotili. In upamo, da bo Ekofin to sprejel julija. To bo seveda estonsko predsedstvo, na to čakamo. Mislimo pa, da bo to pomenilo napredek. Imeli smo podskupino, ki je neumorno delala na tem strknili smo glave, delali na tem. Končno moramo imeti nekaj priporočil, kako se tega lotiti. Ni vse preprosto, že državne pomoči in tako dalje. Prosim za komentar glede MOTD Paski in Banko Popular. Mislim, da kot svet nismo govorili o posameznih primerih, da ukrepi torej niso bili uspešni. Gotovo imate mnenje o tem. Ne. Mislim, da ne bom podal mnenja na to temo. Potrebno si ogledati celovita priporočila. Mislim pa, da svet ni vključen v ta konkretni primer. Hvala lepa. Seveda, ne želite komentirati zadev, glede posameznih bank. Seveda, poprašanje se je dotikalo tega, ali se nam zdi, da je nepopolnost oblike naše zakonodaje nekaj, kar nas lahko skrbi. To je bilo vprašanje. Dobro. Če bom dobil mandat ali mnenje sveta, bom to podal, pa ga nimam. Mihajl Teurer. Govoril bom nemško, hvala lepa, predsedujoči svetu. Najprej ste upozorili na uspehe malteškega predsedstva, tudi v imenu skupine Alde bi rad povedal, da smo veseli, da smo naprimer pri listninjenju dosegli velik korak naprej. Uspešen dialog smo imeli, šlo nam je še prav posebno za to, da upoštevamo interese realnega gospodarstva in MSP-jev, tudi kar se tiče SB Commercial Papers. Govorili ste tudi o napredku v boju proti agresivnemu taj davku, to je še vedno pomembna tema. Opozarjate tudi na omejevanj patentnih postopkov in eh, hibridnih sukov. Zelo pomemben instrument je mehanizem za reševanje sporov glede dvojne obdočitve. Tukaj pozdravljamo sprejete pobude, vendar pa smo z velikim začudenjem vzeli na znanje, da je svet sprejel sklep, preden je Evropski parlament ki mu je bil dokument posredovan, nima pa soodločanja, sploh lahko podal svoje zaključke, svoje mnenja. Kot poročevalec odbora Ikon na to temo bi rad jasno povedal, da nam to sploh ni bilo všeč, to je bilo uh, zelo neprijazno, da torej sploh niste upoštevali našega mnenja, Morda bi lahko osvetlili razloge, zakaj svet ni počakal na stališče parlamenta. Saj smo bili zelo konstruktivni. In potem še zadnje vprašanje, kar se tiče zakonodaje o boju proti pranju denarja. Tukaj je kar nekaj dosjejev, ki so v pripravi. Moje vprašanje pa je, ali menite, da je obstoječa zakonodaja Evropske unije zadostna, zato da bi razvoj dogodkov, kot smo jih imeli v dokumentih iz Paname, lahko izključili ali pa boste naslednjemu svetu svetovali še kakšne nadaljne ukrepe, kar se tiče boja proti pranju denarja. Hvala lepa. I take it you're referring to the double taxation dispute resolution mechanism. Ste govorili o mehanizmu za reševanje v primeru sporo glede dvojnega obdočevanja. Ja, glede tega, kajti svet je sprejel sklep potem, še preden je parlament uspel o tem glasovati. To je nekoliko um, neprijazen pristop, ker pri tem sodelujemo. Sam sem poročevalec za ta dosje v okviru odbora Ekon. Uh, in želeli bi si, da bi, pardon, da bi svet upošteval eh, mnenje parlamenta glede te teme. In zanima me, zakaj je prišlo do tega. Tega nisem vedel. Jaz uh, vem, da bo to potrjeno, da bo to sprejeto, ko bo parlament tudi izglasoval svoje stališče, ampak mislim, da tega še ni prišlo. Moje drugo vprašanje pa se je nanašalo na zakonodajo glede boja proti pranju denarja. Ali menite, da je to, kar je trenutno predlagano, kar trenutno obstaja, dovolj uspešno ali bi prihodnjemu predsedstvu svetovali nov pristop? Aha, seveda. Predvsej stvari imamo na mizi. Naprimer, glede posrednikov, kar trenutno obravnavamo. In sicer, da posredniki lahko podaja sicer svoje mnenje, ampak da bomo določena, eh, njihova mnenja, določene nasvete obravnavali kot agresivno davčno načrtovanje. Tu imamo enak pristop, kot pa pri poročanju po posameznih državah. Tudi tu stvari še niso končane. Pa tudi CCCTB. Tu je enak pristop. BEPS je izjemno obsežna zadeva. Predvsej priporočili tu. Najpomembnejša smo obravnavali. Uh, minimalni standardi časi še presegajo to, kar tam piše. Gre pa za izjemno obsežno delo in leta, in leta so bila potrebna, da smo to pripravili. To je korak naprej. Kot sem že dejal, zakonodaja, ki je bila sprejeta, že sprejeta, še ni uporabljena. Ampak na to moramo počakati. Ko se stvari začnejo uporabljati v praksi, lahko vidimo, kako se eh, bodo odzvajala podjetja, banke, finančne institucije. Poleg tega pa iste evropske države zavezuje k delu tudi OECD. tudi če bi OTD šel v drugo smer, oziroma do podarek v drugi smeri, smo v EU še vedno zavezani tem ciljem. Pa ne samo to, smo vodilni na tem področju, tudi v resedovanju s tretjim državami. Tudi v skupini za kodeks ravnanja upravljamo ogromno dela na, na to temo. Naprimer, ko gre za izpostavljanje eh, tistih tretjih držav, ki ne želijo potrditi niti minimalnih standardov Evropske unije. Tudi poročanje po državah je namenjeno davčnim organom. Po eni strani predvsej podarka dajemo objavi teh podatkov, po drugi strani davčni organi finančne uprave dobivajo ogromno informacij, potem pa si jih med seboj tudi izmenjuje. Naprimer, davčna stališča obstaja zaveza oziroma obveza, da vsaka eh, država z drugimi državami oziroma z drugimi finančnimi upravami deli morebitna davčna stališča, ki bi bila relevantna v posameznih primerjih. To je svežen zakonodaje, za katerega menim, da uh, nas bo potisnil precej naprej na tem področju. Hvala ne gre za težave na relaciji parlament, malteško predsedstvo, bolj parlament, svet na splošno. Gre za to, da parlament um, oziroma da svet najprej sprejme neke sklepe, še preden parlament izglasuje um, določeno stališče, ki je relevantno za ta sklep. Načelna zadeva je to. Barbara Kapel. Hvala, gospod predsednik. Gospod Šekluna, tri zadeve bi urisala. Najprej boj proti izogibanju plačila davkov. To je vprašanje, ki ga tako svet kot tudi parlament precej poglobljeno obravnavata. Tako v zadnjih šestih mesecih, kot tudi nasplošno. Precej dosjejev odprtih, kot ste dejali. In uspešni ste bili menda pri dvojem, ko gre za um, um, odpravljanje sporov pri dvojnem obdavčevanju in pri pristojnosti za obdavčitev, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. Zanima me, pri katerih drugih dosjejih, razen pri osnovi za odmero eh, eh, davka na dobiček eh, pravnih oseb, ste bili še uspešni. Potem drugo vprašanje. Nov paket pomoči za Grčijo. Kako je s tem? Evroskupina se še ni dogovorila glede prejšnjega svežnja pomoči in zanima me, kako bo z novim svežnjem, kajti kot kaže, tudi tu ni dogovora. Mednarodni denarni sklad eh, se ne strinja posebno s predlaganim pristopom, tudi centralna banka ne želi eh, podpreti nakazane smeri. In zanima me, kako je s tem. Slišali smo, da naj bi Ciprasova vlada bila tista, ki zavlačuje z izvajanjem strukturnih, strukturnih reform. Eh, ker menda eh, kazalci niso dovolj dobri, ker menda izvoz ni takšen, kot bi se ga želeli. Precej naj bi bilo danih obljub, zelo malo pa naj bi, bili, naj bi jih bilo izpolnjenih. In zanima me, kako vi gledate na grški problem, na težavo z grškim dolgom. Ali bo res prišlo do odpisa dolgov, kot ga zahteva mednarodni denarni sklad, ali obstaja kakšna druga strategija. Potem pa še dokument glede poglobitve eh, denarne oziroma monetarne in pa finančne unije. V okviru ECOFINA ste dali precejšen podarek okrepitvi evropskega semestra in pa tudi uh, ustanovitvi sistema za spodbude izvajan priporočil po državah. Zanima me, ali obstaja kakšna razprava glede uh, evropskega proračuna, uh, skupnega evropskega uh, finančnega ministra ali morda skupnega uh, obdočevanja Eh, v okviru irskega območja. Ali o tem razpravljate v svetu ECOFIN? Hvala. Predvsej vprašanj, ampak eh, gremo po vrsti. Najprej združevanje. Evrske obveznice ali kakorkoli že to pojmenujete. Tu vedno naletimo na zid eh, moralnega hazardiranja. Kakršnakoli schema solidarnosti bo vedno preverjena eh, skozi to sito. Morda to nujno ne bo vedno zid, ampak bo pa ovira. Države eh, posojilodajalke, Nemčija, mm, katerakoli druga, vedno, torej tiste, ki nimajo težav, si vedno želijo, da kadarkoli ponudijo pomoč, države, ki pomoč prejmejo, zato tudi nekaj storijo. Grčija je sicer izvedla reforme, ki so bile od nje zahtevane, vseh ne, tu se zdaj ne mislim spuščati v to, ampak vedno gre za enak eh, pomislek. Mi vam pomagamo, vi pa si potem pomagajte sami. To je treba rešiti. In če tega ne bo, potem tudi države, posilo dejavke, nikoli ne bodo sodelovali pri morebitnem združevanju eh, sistemov, pri harmonizaciji ali kaj, kakorkoli temu že rečete. Glede Grčije, situacija je takšna, kot je. Kot ste dejali, denar ne bo stekel, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji. Pogoje ustaja zato, da si država pomaga sama, zato, da naš denar ne bo vržen stran, ampak da si bo država s tem pomagala, da bo postala neodvisna od pomoči in potem šla na finančne trge ponuditi denar, če ga potrebuje. Uh, Je pa seveda s tem povedano tudi vprašanje eh, vzdržnosti dolga in stališče mednarodnega denarnega sklada se razlikuje od evropskega. Iz pomembnega razloga. Grčija je del drži, evropske družine na dolgi rok. MDS pa ima lastna pravila. In to so globalna mednarodna pravila, ki veljajo na drugačen način. Mi ponujemo pomoč, ko so za to izpolnjeni pogoji. Seveda si želimo, da bi bil grški dolg olajšan, ne pa morda v celoti odpisan. Poglejte si naprimer Malto. Malta si denar sposoja po višji obrestni meri, kot pa ga potem posoja Grči. In to je solidarnost. Zato, ker je dospelost daljša, zato, ker. Eh, in želimo storiti vse za to, da dolg ne bo breme. Ampak odpisa, glede odpisa se ne strinjamo. Na zadnjem zasedanju sveta sta tako svet, kot tudi mednarodni denarni sklad načeloma dosegla dogovor. Zdaj moramo vsak pri sebi razmisliti ampak načeloma smo, kot kaže, smo dosegli način sobivanja glede teh pogojev. Hvala. Zdaj pa bom moral združiti vprašanje, ker imamo omejen čas s tolmači. Zdaj pa v imenu skupin. Gospod Langen bom kar po nemško, če lahko. Hvala, gospod minister, hvala, da ste danes tu. Zapisal sem si, kar ste dejali. Boj proti pranju denarja je težavna zadeva. Ozadje se je spremenilo in zaradi panamskih dokumentov je postalo tako bolj zapleteno. To je res. Prejšnji teden smo o tem v Strasburu razpravljali in eh, premije je dejal, da ne bi potekale štiri preiskave. Od teh štirih naj bi samo tista zoper njega oziroma zoper njegovo ženo bila povedana s panamskimi dokumenti, preostale pa ne. Verjetno se spomnite naše misije eh, na Malti, kjer smo iskali dokaze. Govorili smo tudi z eh, predstavniki vlade, tudi z vami, ki ste bili nekaj časa tam. In dejali ste, da preiskava zoper eh, predstavnike vlade gospod Mici je bil spet imenovan, sicer v drugi funkciji, ki je ampak mm, funkcija, ki je naša bolj pomembna za Malto. Tudi gospod Šrempi je še vedno uh, v vladi. Finančno poročilo je končalo na mizi direktorja policije. Direktor policije pa se je zaradi zdravstvenih razlogov moral umakniti svojega položaja. Njegov namestnik pa je dejal, da tega ne more pokomentirati, če uh, Eh, tega ne bo eh, prijel sodnik. Kaj pa zdaj? Na Facebooku in na drugih medijih, v drugih medijih sem prebral, da gospoda Kasa, da gospa Mecola in da je ta predsednik odbora za panamske zadeve eh, nek čudak, da so to čudni ljudje. Ampak kot aktivn katolik, sem vesel, da saj Malteški Načkov brani eh, ta moralna načela. Prosim, da me poslušate, kajti dvakrat sem zapisal na seznamu. In sedaj vprašanja. Prvič, ali bo prišlo do preiskav ali ne? Ali bo spet tako kot 20. februarja, da bodo te stvari pometene pod mizo? Ja, vi ste opravili dobro delo. To sploh ni pod vprašanjem. Vedno sem vas hvalil ampak verodostojnost vlade kot pogajalke se konča tam, kjer sama ne more več pometati v svojih vrstah. Skupina Code of Conduct za kodeks ravnanja nam nikoli ni dala odgovora na uh, naša vprašanja. Oziroma iz vseh 27 držav nam je, ostale 17 držav nam je, vi pa ne. Skupina za kodeks ravnanja je medvladna skupina. In vprašanja glede davčnih oaz ali Malte in ostalih je s tem povezana. To so vprašanja, ki so povezana tudi z našim delom v odboru. Gospod Langen, dlje časa že govorite kot minuto. Dve minuti ste imeli. Vem, ampak vedno gre za isto stvar. Prej ste uh, tako dolgo uh, imeli tu gostjo, samo zato, da smo zdaj čez čas. Zdaj pa sprašujem visoko spoštovanega sicer socialdemokratskega ministra, pa me prekinjate. Tri minute ste imeli, ja, ampak <laughs> nisem uspel povedati vsega, kar sem želel. Hvala, Luigi Morgan. Hvala. Tri zadeve bi omenil, bom kar se da hiter. 1. maja je komisija objavila dokument glede prihodnosti monetarne in fiskalne unije. Vprašanje presega odgovor na ta dokument. Zanima me, ali menite, da obstaja politična volja med državami članicami za to, da se eh, storijo konkretni ukrepi in koraki naproti eh, k eh, monetarni in fiskalni uniji. Nemška kancerka je eh, to pokomentirala na način, ki pušča precej odprtih vprašanj. Kako je naprimer z evrskimi obveznicami? Slišali smo nekaj drugega, nekaj v zvezi z varnimi sredstvi, depoziti. Dobro, CCCTB in pa tudi CCTB. To je vprašala tudi gospa Beres, ampak zanima me, ali bi si lahko morda na podlagi razprav, ki ste jih vodili med državami članicami, predstavljali, da bi morda davčni prilivi, ki nastanejo na evropski ravni, na, zaradi tega postali neke vrste delni eh, ali delno. Eh, lastno financiranje, lastni viri. O tem ste že govorili, ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o DDV na knjige in pa na elektronske knjige. Mislim, da je to del širšega svežne, ampak to bi trajalo potem preveč časa. Hvala. Gospod Mato. Najlepša hvala. Dve vprašanje imam. Vemo, da je Malta postala priljubljen eh, cilj mnogih italijanov oziroma njihovega premoženja. In to iz preprostega razloga, zaradi sistema obdavčitve. Ali veste, da 4 milijarde evrov prihodkov vsako leto izgubimo zaradi Malte. Ali menite, da je to ustrezna situacija, ustrezn, ustrezna rešitev? Ali niste mnenja, da bi morda ta pristop pritegnil sumljiv kapital na Malto? Ali obstaja kakšen sistem nadzora, sistem, ki bi preverjal kakovost Eh, sredstev, ki jih investitorji prenašajo na otok. Brali smo tudi uh, vaš poziv poslovnežem, ki ne bi prišli živeti in delati na Malto. Zanima me več v zvezi s tem kaj ti naši eh, italijanski pristojni organi sprašujejo potem. Hvala lepa, imam dve vprašanje. Prvič, glede razprave med eh, ekofinom in eh, skupine za okrepljeno sodelovanje glede um, skupne davčne osnove, zanima me, kako to poteka. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, kar sem že prej povedal, ampak želel bi več informacij. Glede eh, jamstva depozitev, ali eh, se bo, eh, bo razprava prenesla na politično raven, vem, da poteka na tehnični ravni, zanima me, kdaj lahko to pričakujemo, ali smo lahko tako optimistični, da to pričakujemo prihodni semester. Hvala, gospod minister bom razložil. Tu sem kot predsednik sveta in ne izražam osebnega prepričanja, ampak stališče sveta, ki smo ga dosegli po našem delu, potem, ko smo obravnavali predloge. In odgovorim lahko samo na vprašanja, ki so neposredno povezana s tem. Druga vprašanja pa, Werner, toliko stvari ste vprašali, da ne vem, Toliko vprašanj ste jim poslali, že v okviru panamskega odbora, pa med obiskom na Malti in skušal bom se na, odgovoriti na vse. Pravne posledice razkritja panamskih dokumentov in pa odnos sveta do tega je zelo zapleteno vprašanje zapleteno vprašanje. In kot minister bom na to seveda odgovoril. Tu pa, naprimer, ostajam pri vprašanjih, kot so naprimer politična volja za poglabljanje EMU. Mislim, da obstaja volja za to. Politično okolje se spreminja. To opažamo vsi. Pa ne si po Franciji, Italiji ali druge. Stvari se spreminjajo. Ne vem, ali je to zaradi Brexita, zaradi Trumpa, ampak stvari se spreminjajo. Tudi, nove, torej tudi volitve v Franciji so spremenile način diskurza, tudi v svetu. Nekako čutimo ta zagon, to vizijo za spremembe. In najverjetneje bo to eh, še bolj okrepljeno po nemških volitvah. Morda je to moj osebni pogled. Ampak po vseh teh ovirah, po tem počasnem razvoju enotnega trga, eh, bomo, kot kaže, dos, m, kmalo dosegli napredek. Zato obstaja politična volja. Kar pa zadeva Italijo in pa davke, vam lahko zagotovim, da me težki davčni organi sodelujejo z ostalimi davčnimi organi. Med seboj si izmenjujejo zapiske, informacije glede AML ali glede česarkoli drugega. In mislim, da so te obtožbe, da je Malta davčna oaza privlečena za lase. Seveda se to lahko izmišljate, ampak mislim, da to ni prav. Obstajajo institucije, ki so namenjene temu. Ukrepiti jih moramo. Vstaja tudi zakonodaja za to. In samodejna in izmenjava informacij, ki bo potekala uh, za naprej, je nekaj, česar v preteklosti nismo imeli. To je novost. Nima smisla uh, kazati s prstom na neklasične davčne sisteme, kajti tako Evropska unija kot tudi Direkcija za uh, konkurenčnost sta. Um, in prižgale zeleno luč. Tudi OECD. Ne vem, zakaj zdaj to izpostavljate. Če se vam to ne zdi ustrezno, je to vaš osebni pogled na to. In ne vem, zakaj vse te zgodbice. Strokovnjaki, pa naj si bodo iz OECD, komisije, mednarodnega denarnega sklada ali kjerkoli druge, so tisti, ki morajo to izpostavljati. In nobena dokumentacija vaših otošb ne potrjuje. Kar zadeva IDIS, nam je bilo rečeno, da moramo na tem delati uh, eh, vse do nemških volitev. Je pa to zelo pomemben del bančne unije. Saj bomo deležni pritisko iz različnih strani, ki nam bodo nalagali dokončanje tega pristopa. CCCTB obstaja zato, da eh, razbremenijo pritisk na transferne cene. Tako CCTB kot tudi CCCTB imata enak uh, cilj. Kaj bo s uh, sredstvi? Tu ima vsak svojo različico resnice. Tudi pri FTT je šlo za podoben pristop mislim, da je ta na, v mrtvem teku. Samo enkrat v času našega predsedovanja se je skupina za to sestala, če se ne motim. Imam še čas? Ne, v redu, potem pa bom zaključil. No, koncu naj rečem, da pričakovanja glede našega predsedovanja niso bila visoka, saj smo mala država in tako naprej. Ampak. Poglejte si rezultate in upam, da bomo ob koncu meseca lahko dosegli še več. Res smo ponosni na naš dosežek predsedovanja svetu Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vam še enkrat za izjemno dobro sodelovanje in tudi za dobre rezultate v okviru semestra, ki pa še ni končan, še nekaj korakov naprej lahko storimo. Upam, da to uh, boste storili v prihodnih dneh in da lahko potem tudi v prihodnje še potrdimo odlično sodelovanje med vami in pa nami. Hvala, ker ste tu z nami, tudi kot bivši poslanec tega parlamenta. Hvala vsem ostalim.